Pa, So, uh, colleagues... Torej, spoštovani kolegi, pozdravljeni na tem zadnjem delu zasedanja odbora za okolje. Zdi se, da so nekateri že precej izčrpani, no ampak pred nami je zelo zanimiva točka dnevnega reda. Z veseljem namreč tukaj pozdravljam gospoda profesorja Drvuda Zelkeja, torej dobrodošli na odbor za okolje. In tudi gospod Spencer je tukaj nekdani poslanec, ki je bil nekoč v odboru za, združe, eh, za zonanje zadeve. Na nek način je on, eh, Elmar Brok, zgodnih 80-ih let, torej dobrodošel spet med nami. Gospoda Drvoda Celkeja smo povabili v zvezi z pomembno zadevo, namreč ki se tiče Montrealskega protokola za zaščito okolja. Večinoma smo do sedaj govorili o kiotskem protokolu, o uh, Kyoto 2 in tako naprej. Včeraj smo imeli tukaj zunanjo ministrico Mehike, gospod Spinoza, ki je predsedovala kankunski konferenci. In spraševali smo jo, kaj meni o Kyoto 2. In na nek način smo pravzaprav pozabili, da je bil že prej nek protokol, namreč montrealski protokol, to nam je nekoliko ušlo iz misli in uh, Seveda so tudi tam morda nekatere možnosti, kako bi lahko zmanjšali učinke eh, nekaterih plinov na okolje. Eh, tu bi zdaj torej dobili morda lahko nekaj informacij, eh, tudi potem, ko bomo izmenjali mnenja z vami, profesor Zelke. Profesor Zelke je predsednik in ustanovitelj Inštituta za upravljanje in trajnostni razvoj IGSD v Washingtonu in Ženevi, potem eh, generalni direktor nekaterih omrežij oziroma drugih ustanov na področju okoljskih zadev. Imate različne naloge, različne vloge po univerzah in tako naprej. Tukaj ne bom zdaj vsega ponavljal, saj imajo to vsi v svojem materialu. Torej, veseli me, da ste tukaj med nami. Prosil bi vas torej, da začnete z predstavitvijo, zagotovo pa bodo potem naši poslanci imeli kakšna vprašanja, zato da izkoristimo to uro, ki jo smo jo namenili možnostim v zvezi z Montrealskim protokolom. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Vesel sem, da sem spet tukaj. Marsikaj se je zgodilo, odkar smo se pogovarjali na zadnje julija lani. Moram povedati, da sem eh, zelo užival med svojim obiskom v Bruslju, kajti nekdo, ki je večino časa v Washingtonu za nekoga takega je zelo pomembno, da pride sem in da sliši nekaj optimističnih misli v zvezi z okoljem. Zagotovo lahko marsikaj naredimo in naredimo še več, da bomo reševali probleme, so, s katerimi se soočamo. Vprašanja, vprašanje, na katerega bi se želel osredotočiti danes, je morda najprej, najprej naj opomnim, da so podnebne spremembe, da, se, da jih vedno težje rešujemo oziroma se na nje odzivamo. Zdaj vidimo, kako je s tem konkretno na japonskem. Zdaj seveda znova vrednotimo vlogo jedrske energije, marsikje se bo ta razvoj ustavil, vidimo, kaj počne Evropa, kaj počne Amerika, kaj počne Kitajska v zvezi s tem, namreč z oceno varnosti jedrske energije. Zagotovo se bodo stvari zdaj spremenile, naš pogled se bo spremenil. Namreč, ko sem bil mlad pravnik in sem bil na uh, ameriškem uh, ministrstvu za pravosodje, sem spremljal tudi nesrečo na otoku treh mil. In moram reči, da bodo verjetno novice, vesti z Japonske postale precej hujše čez nekaj časa, da, da je v resnici stanje teže. Upam, da ni tako, ampak bojim se, da se pa to lahko zgodi. Torej, vedno težja vprašanja eh, so pred nami, kar se tiče okolja, pa tudi vedno bolj urgentna. Kako torej upravljati to področje? Zdaj se to preizkuša na Japonskem, v Severni Afriki, eh, na Srednjem in Bližnjem vzhodu. Vidimo, da eh, po vsem teh preizkusih stvari niso tako trdne, kot so se zdele. Zagotovo pa ne tako trdne, kot bi si želeli, da bi bile. Kaj se bo torej zgodilo, ko bomo prišli pod udar simultanega učinka spreminjajočih se monsunov, vedno pogostejših poplav, vedno pogostejših suš, eh, taljenja ledenikov, eh, gozdnih požarov. Te stvari se povečujejo, količina teh stvari se povečuje in njihov vpliv se je že začel, ga že čutimo. Videli smo recimo letos v Pakistanu, kako je bilo, v Rusiji, v Avstraliji. Torej, vedno bolj se zavedamo, da je treba ukrepati. Stroški izjemno naraščajo, namreč stroški, ki jih povzročajo vse te spremembe. In treba je vedeti, da dlje, ko bomo čakali, več bomo morali opraviti. Tudi stroški se bodo povečevali, In čim prej moramo najti neke vzvode za odziv. Če bomo izgubili uh, arktični let, recimo, se bo sprošilo vedno več metana, vedno več CO2-ja. Tukaj razmišljam tudi, o, eh, mislim tudi na permafrost. Torej vse to bo pod udarom. Takrat se bomo soočili z hudimi učinki ki bodo povzročili še nadaljne taljenje, še nadaljne segrevanje ozračja in bomo prišli v nek začarani krok. In dokument, ki ste ga dobili, govori o tem pod številko ena. Z gospodom Molinom sem to počel iz Mehike, sem, sem ga pripravljal, namreč dobil je Nobelovo nagrado za, njegovo, za svoje zgodne delo o ozonskem plašču oziroma zaščiti ozona oziroma stratosfere. Torej, to, ka, ta dokument kaže, da je segrevanje, ki smo mu priča, že zelo blizu tega, da sproži te hude podnebne spremembe. Te stvari veljajo tako za Himalajo, za Arktiko, za Grenland, Grenlandijo, eh, amazonski pragost smo že močno načeli in tako naprej. Torej, vse, vsa ta tveganja je treba oceniti zdaj in zaustaviti oziroma upočasniti spremembe. Če tega ne bomo storili, se lahko zgodi, da ne bomo več imeli možnosti in sposobnosti upravljanja, da, bomo, da, da, da ne bomo več zmogli početi vsega tega in se odzivati na probleme, reševati teh težav in zato moramo ukrepati hitro. Danes bi rad govoril predvsem o tem, kako lahko uporabimo ne le CO2, tisto, kar se tiče CO2, ampak tudi tisto, kar se ne tiče CO2, namreč za blažitev neugodnih učinkov. Poznamo to oceno dveh stopinj, želimo si, da se ne bi segrevalo ozračje oziroma eh, okolje za več kot 1,5 stopinje. Torej, vse to je bilo povedano v Köbenhavnu, to naj bi bile maksimalne vrednosti Tu govorimo seveda pri dveh stopinjah, govorimo o povprečju, o globalnem povprečju. Seveda je v Afriki lahko segrevanje 1,5 krat povprečje, v Himalaji dvakratno povprečje, na Arktiki 2,5 kratno povprečje. Torej, tu so nekoliko ta povprečja zavajajoča. Ko govorimo o dveh stopinjah, moramo dodati še eno stopinjo v Afriki, potem dobri dve stopinji v Himalaji in na Arktiki. Torej, tega si nikako ne moremo privoščiti. Zato moramo nadaljevati z, naporom, z napori. Vsi to vemo, hkrati pa vsi vemo tudi, da ni nobenega hitrega načina, da bi dosegli takšno blažitev neugodnih učinkov. In če sledimo Kevenhavnskim zavezam, bomo dosegli 60 odstotkov te želene blažitve do leta 2020. Rekli mi boste, ja, kaj bomo rekli, ali je kozarec na pol prazen ali na pol poln. Če torej, imamo te zaveze in če pridemo do tega, bi bilo pravzaprav nek, nekega, eh, eh, v nekem smislu to kar dober dosežek. Ampak po drugi strani to ni dovolj. Potrebujemo druge institucije, potrebujemo drugačno zakonodajo, dodatno zakonodajo, druge platforme, zato da bomo hitreje delovali na tem področju. In to pa se tiče predvsem te stvari, strani, o kateri govorim kot o ne CO2 stran. Torej imamo nekatere dejavnosti, ne CO2 dejavnosti, ki bi jih lahko na hitro sprejeli, in na ta način pospešili odzivanje. Zdaj, ko smo že tako ali tako na nevarnem območju in ko prihajamo do nekaterih omejitev stališča, ki, ki so, katerih posledica je to hitro spreminjanje podnebja. Torej, potrebujemo hitro odzivanje. CO2 predstavlja 50 odstotkov težave. Torej, seveda se moramo na to osredotočiti. Hkrati je ta problem CO2 izrazito dolgotrajen. Tisočletja, tisoče in tisoče let ostaja CO2 v atmosferi. Ne CO2 odziv, pa, ima, pa je kratkoročen. Gre za nekaj ur ali nekaj dni, morda nekaj tednov do nekaj desetletij. To je že za zelo hiter, kratek čas, če primerjamo z CO2 stranjo, ki se tiče tisočletij. Različne inštitucije so izračunale, da lahko ostanemo pod dvema stopinjama povečanja še kakšnih 60 let, če bomo, se, če bomo ukrepali tako na strani CO2 kot ne CO2 strani. To je zelo pomembna zadeva za nas. To, to, takšno, eh, Zavarovalno polico si moramo kupiti, namreč, eh, kar se tiče ukrepov ne CO2, lahko zmanjšamo segrevanje za polovico, v Arktiki pa celo za dve tretjini in to je izjemna zadeva. Namreč, da bi prepolovili segrevanje, če dodamo še te ne CO2 ukrepe med cilje in da na Arktiki, ki je bistvena za Evropo, za celotno svet, namreč gre za ščit, ki eh, odbija vročino v, nazaj v atmosfero, če se ta absor, absorbira, potem seveda prihaja do hitrejšega taljenja in tako naprej. Zaradi tega bi bilo zelo pomembno, da tam zmanjšamo segrevanje, namreč na Arktiki. Torej, ko govorimo o neCO2 onesnaževalih, gre za HFC-je, ki se uporabljajo v, eh, v hladilnikih. Tu gre tudi za črno oglje, kar je morda drugi najpomembnejši dejavnik. Potem pa gre za eh, troposferski ozon in še za nekatere druge stvari. Na troposferski ozon eh, je tisti, ki, je, ki jo povzroča metan in tako naprej. Torej, to, to so nekateri ne CO2 ukrepi. In to, tukaj lahko govorimo o. Eh, torej o te, tej polovici ukrepov in to so nekateri cilji, ki bi nam omogočili, da ostanemo pod dvema stopinjama za polovico ali dve tretjine celo na Arktiki zmanjšamo segrevanje. Obstoječe institucije, obstoječa zakonodaja, obstoječe tehnologije bi nam pri tem lahko pomagale. Pri HFC-jih gre za najhitreje razvijajoče se, se onesnaževala v Združenih državah in v številnih drugih državah v EU so se povečale emisije HFC-jev v zadnjih 20 letih za 85 odstotkov. Torej, če ne bomo takoj začeli urejati stanja, kar se tiče HFC-jev, kaj se bo zgodilo? 20 odstotkov CO2-ja ustreza to, če gledamo do leta 2050. Povečanje za 20 odstotkov tudi CO2. Torej gre za resni, resni, eh, resen problem in te stvari so v milenijskih papirjih tudi. Če pa bomo HFC uspeli obvladati, pa lahko segrevanje zelo hitro prepolovimo. Dobra novica tukaj je naslednja. Če proizvodnjo HFC-jev zmanjšamo na vrednosti, ki so zapisane v Montrealskem protokolu, lahko povsem v, uh, eh, izničimo enega od šestih toplogrednih plinov. To bi bilo izjemen, to bi bil izjemen dosežek. Potem bi nam, potem bi rekli lahko, gre za slab, slabo sintetično kemikalijo, ki je ne bomo več uporabljali, ne bomo jo več izdelovali in jo bomo umaknili iz obtoka. To je izziv tukaj. In ko govorimo o Montrealskem protokolu, za tiste, ki ste morda pozabili, kako dober dokument je, to je morda najboljši sporazum, ki, je, ki je bil kdajkoli ustvarjen na svetu. In Evropa je tu ogromno storila in vse čestitke vodstvu Evrope v tistem času, tam je zapisanih 96 eh, škodljivih substanc in v 20 letih, zadnjih 20 letih je teh 26 eh, sestavin eh, bilo zmanjšanih za 98 odstotkov, namreč njihova uporaba v zadnjih 20 letih. Ozonski plašč se je začel obnavljati Torej, do leta 2065 se bodo stvari izboljšale ravno na podlagi Montrealskega protokola in zdaj, ko imamo torej obnavljajoči se ozonski plašč, poleg tega, pa kar je Mitrol, eh, Montrealski protokol naredil, je tudi blažitev učinkov, slabih učinkov večja kot katerikoli drug. Torej, 135 milijard CO2 ton je ton CO2, -ja, ekvivalentov ton CO2 -ja je bilo izboljšanega stanja v zvezi s tem. Gre za dejansko zelo stroškovno učinkovito obrambo, ampak žal, dobro, Marsikdo po svetu je rekel, Montrealski protokol je naredil svoje, zdaj pa nam ni več treba tako zelo skrbeti za prihodnost. Zdaj lahko gremo iz, z, od zgorej na vzdolj in pogledamo, kako se pa stvari odvijajo spodaj. No, Torej, če bi se zdaj premaknili na vzdolj, kot rečeno, bi bilo to zelo slabo. Namreč Montrealski protokol je še vedno lahko zelo učinkovit in lahko še vedno stori veliko za okolje. Če pogledamo proizvodnjo in porabo HFC-ev, lahko zagotovimo, da bomo 100 milijard ton ekvivalentov CO2 lahko še zmanjšali po ceni za 5 do 10 centov na tono. Tudi to bi bil izjemno učinkovit ukrep oziroma način za zmanjšanje. Počasi bom zaključil, ampak eh, morda samo še nekaj v zvezi z ozonom, na, kaj se je tukaj, eh, zakaj smo izboljšali okoljske zadeve v zvezi z ozonom na podlagi Montrealskega protokola. Številni problemi so bili tukaj rešeni, ki bi bili danes na isti ravni, kot so problemi zaradi CO2. -ja. Torej, to je še ena izjemna številka. Torej, dejansko marsikaj znamo, če hočemo rešiti v zvezi z okoljskimi problemi. Zato, to pa je tudi razlog, zakaj se vsem državam po svetu zdi, da je Montrealski protokol dober dokument. Potem pa, kar se tiče troposferskega ozona in črnega oglika, gre za lokalna onesnaževala in obstoječe tehnologije lahko uporabimo, uporabimo lahko tudi obstoječo zakonodajo, da zmanjšamo izpuste teh onesnaževal. Tu bi veliko uh, uh, uh, pridobili, ogromno življenj bi rešili vsako leto, Eh, ne le pri, pri ljudeh, tudi pri živalih in tako naprej. Skratka, to bi bilo moje glavno sporočilo. Zdaj pa vprašanje, kako lahko Evropa tukaj se še udeležuje, kako bomo zmagali, da tako rečem. Vsekakor moramo uh, der, deže, države BRIK tudi pritegniti v takšno dogajanje. Zaradi tega, gospod predsednik, bom zdaj le končal, z veseljem pa seveda odgovarjal na vaše vprašanje. Uh, Profesor Zelke, hvala lepa za ta uvod, za izjemne številke, ki ste jih predstavili. Dejansko je presenetljivo in zanimivo, da Montrealski protokol tako bledi v našem spominu. In moje vprašanje bi bilo naslednje. Torej, kaj pa panel IPCC Združenih narodov? Oni gotovo vedo, kako in kaj. Oni imajo zagotovo pred sabo celotno podobo in sam ne vem čisto dobro, kakšno je delo IPCC-ja. Potem je bilo pa še moje vprašanje, naslednje vprašanje. Omenili ste HFC, hidrofluoroglike in to vprašanje seveda se tiče mehanizma za čisti razvoj, ki je financiran tudi strani Evropske unije in namen je bil, da se eh, znebimo HFC-ev, ampak nekatere države jih proizvajajo v še večjih količinah, zato da bi nekaj zaslužile na podlagi kiotskega protokola in mehanizma z njim povezanega, ampak dobro, to je stransko vprašanje. Povedali ste, kako so se HFC-ji povečali, torej količina HFC-jev od 90-ih let in kot razumem, HFC-ji niso zajeti v Montrealskem protokolu, to mi boste tako ali tako odgovorili. Potem pa imam tukaj nekaj želja za besedo, morda zberemo nekaj besed, pa boste potem odgovarjali. Gospod Kulakakis, izvolite. Najlepša hvala, da ste danes z nami. Hvala, da ste nam odprli oči. Včasih se zgodi, da v politiki tistega najbolj očitnega ne vidimo. Mislim, da je to prav eden od tovrstnih primerov. Dve stvari bi vas rad vprašal. Zadevo HFC seveda spremljam, ljudi tudi opozarjam, da HFC 23 izključijo iz CDM-a, kajti idiotsko je, da plačujemo 14 ali 12 dolarjev za nekaj, kar se proizvede za 17 centov. S pomočjo kolegov nam je to uspelo doseči. Začelo se je vse skupaj v parlamentu. Mislim, da smo dokaj hitro dosegli ta cilj. HFC 23 smo se dal črtali iz tega seznama. To je že samo po sebi velik dosežek. Vendar je vse skupaj nekje sedaj izven nadzora, nihče ne ve, kaj se s tem dogaja. Pomembno pa je, da ljudi in njihove misli osredotočimo na ta problem. Do sedaj so proizvajalci imeli možnost proizvajati ogromno tovrstnih proizvodov, zaslužili so ogromno denarja in se to tudi blokirali montrealski pristop. Sedaj je treba to izreniti iz poti, odpreti pot montrealskemu protokolu. Že oktobra sem komisijo opozoril na to, namreč, da bi lahko celotno vprašanje preko Montrealskega protokola na zelo enostaven in poceni način razrešili. Ali bi lahko morda na dvostranski način karkoli rešili, da bi HFC 23, ki je tipično oziroma ki ga Montrealska konvencija ne pokriva, zato ker ne gre za kemikalijo, ki bi tanjšala ozonski plašč. Če bi to črtali, bi s tem svetu pokazali, da je to zelo resna zadeva in da nekaj počnemo v zvezi s tem. To je tisto temeljno vprašanje, ki ga imam. Tudi komisijo sem vprašal isto že iz septembra. HFC 23 smo morali črtati, preden se je karkoli zgodilo. Sedaj pa se mi zdi, da je čas dozorel za to, da nekaj ukrenemo much more than To je nekaj več kot so prizadevanja Evrope za dvig z 20 na 30 odstotkov zmanjšanja emisij CO2. Ljudje kupijo 10 ali 20 odstotkov tega, če bomo storili korak naprej. Uh, uh, much, much veliko večji učinek bi lahko dosegli. Za zaključek naj povem samo še to, da so podnebne politike sedaj stopile v politični svet. Vsak ima svojega ljubljenčka. Solarna, sončna energija, potem drugim so ljubši gozdovi, drug, tretjim spet Arktika. Tako da obstaja res več teh ljubljenčkov. In s tem, ko skrbimo za te domače ljubljenčke v narekovajih, pozabljamo na zmaja. Zmaj pa je seveda prisoten in bo v nas bruhal precej ognja. Mi se moramo sredotočiti na to, kako bi se tega problema čim bolj učinkovito lahko rešili. Če bi ljudje vedeli, da porabimo 15 dolarjev za nekaj, za kar bi lahko plačali samo 5 centov, potem mislim, da se ne bi znašli v najboljšem položaju. Dobro bi bilo, da še preden oni to izvedo, mi porabimo teh 5 centov. Hvala. Ja, denge kolege. Also. Hvala lepa, kolega. Torej. Tukaj imamo sedaj opravka za zmaje in ne samo z igračami. Gospa Katines. Prve, prve nič, profesor. Yo hay una cosa que me preocupa mucho en este tema. Quizá yo tenga... Hvala lepa. Kaj pa mene skrbi? Skrbi me naslednje vprašanje. Morda gre tukaj bolj za ženski pristop in detajli so pomembni. Ne strinjam se s predgovornikov, kaj ti sama mislim, da je za družbo Montrealski protokol in podnebne spremembe In vse to so tako zelo abstraktna vprašanja, vprašanja emisij, tako abstraktna, da jih tukaj pogosto težko razumemo. in države se ukvarjajo s temi vprašanji. Ali želite, da ponovim, kar sem povedala, ali me slišite, gospod profesor, naj potem bom nadaljevala. Zdi se mi, tudi sama sem profesorica in zdi se mi, da ko gledam na družbo, vidimo, da ta koncept podnebnih sprememb in montrealski eh, protokol se to obravnava zelo pomembna vprašanja, ki jih le s težavo v celoti dojemamo. Vsak ima svoje odgovornosti in tudi to moramo upoštevati. V čem je torej težava? Težava je v tem, da težko spremenimo navade, ki jih imamo. In to je prav posebej eh, kompleksno v tej družbi, ki ne razume dobro eh, problemov, ki so navzoči. Mislim, da moramo biti tukaj bolj pedagoški in sprejemati manjše ukrepe, ki se bodo lahko izvajali doma, v gospodinstvu, v občinah v naših lokalnih skupnostih, tako da bomo konkretno prispevali k širšim akcijam. In tako bomo oblikovali tudi odgovorno družbo. Vemo, da se otrok ni nečesa naučil, dokler ni sam poskusil tega storiti. In zato moramo delati na tem in si prizadevati za splošni cilj. Sprijeti moramo tveganja. Tukaj nekaj manjka, po mojem mnenju. In to je politična zmogljivost. Znanstveniki želijo, da se dosegajo ti veliki cilji, pa vendar vidimo, da včasih problem razdrobijo na manjše problemčke in videli smo, da moramo delati sektorsko, kar zadeva podnebne spremembe. In poleg teh splošnih ciljev, če bi poleg vsega tega vsak sektor tudi sprejel odgovornost za svoje delovanje, lahko izgubi na konkurenčnosti. Torej, namesto da predlagamo eno samo rešitev na mednarodni ravni, bi lahko predlagali tudi bolj konkretne rešitve alternative, ki so bolje prilagojene posameznim sektorjem. Govorimo o velikih ciljih, ki jih podpisujejo pomembni državniki. Poleg tega pa potrebujemo še konkretne prilagojene cilje za posamezne skupine in za posamezne sektorje naprimer eh, potrebujemo politiko za lokalno raven, ustrezno politiko za kmetijstvo in podobno. Hvala lepa. Richard Zeber. Hvala lepa, gospod eh, profesor. Profesoreva izvajanja so bila, po mojem mnenju, zelo zanimiva. Sam pa si zastavljam vprašanje, zakaj mednarodna skupnost ne naredi več v tej smeri, ki ste jo sedaj predstavili kajti to je pomembno za življenje v naši družbi. In če bi upoštevali to, kar ste dejali, se življenje ne bi bistveno spremenilo. Poleg tega pa so ti ukrepi preprosti in če sedaj imamo pred očmi boj proti podnebnim spremembam in tudi potencijale vrčevanja, ki smo se jih sami zadali in ki so tudi ambiciozni in uh, to, da želimo ustvariti brezoglično družbo do leta 2050. In potem, če pogledamo samo na podnebne spremembe, se sprašujem, zakaj mednarodna skupnost in tudi znanstvena mednarodna srednja ne stori več v tej smeri, v smeri tistih ciljev, ki ste jih nakazali, kajti to je dosti bolj stroškovno učinkovito in tudi ni povezano z večjimi političnimi problemi. Ker zadeva Montrealski protokol, pa se z vami v celoti strinjam, ko bi dobili neko globalno pogodbo, pomembno pogodbo, sporazum, bi bil to velik korak naprej. In zakaj ne bi tega sporazuma sedaj dopolnili za to, da bi šli v smeri preomenjenih ciljev. Prosim za dodatna pojasnila, zakaj po vašem mnenju nihče med znanstveniki ali med politiki ne stori kaj več v tej smeri. Gospod profesor, na začetku svoje predstavitve ste rekli, da dogodki na japonskem. Okay. Uh. Jo, se upravičujem, sem govoril nekoliko predaleč od mikrofona. No, kot sem rekel, gospod profesor, na začetku svoje predstavitve ste rekli, da je Verjetno posledica dogodkov na japonskem sedaj to, da se bo predvsem manj uporabljala jedrska energija. Rekli ste tudi, da so emisije CO2 nekaj, kar bi morali zmanjšati. To pomeni, da bomo morali zmanjšati tudi uporabo tradicionalnih elektrarn. To so tiste, ki izdajajo te emisije. Po drugi strani pa se pojavlja vse večje popraševanje po energiji, zlasti na Kitajskem in v Indiji če bomo uporabljali vse manj jedrske energije, če bomo uporabljali vse manj nafte in oglika za tradicionalne elektrarne, potem me zanima, odkje bomo pridobili to energijo, ki jo pričakujemo, kolikšno ceno bomo za to plačali in koliko časa bomo lahko črpali takšno energijo. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje se vam bo zdelo na prvi pogled nekoliko presenetljivo, ampak zanima me, ali vi preučujete tudi posledice, ki jih ima demografska eksplozija na podnebne spremembe. Mislim, da mi ni treba vam razlagati, kakšne so te posledice. Ampak vseeno vas sprašujem čisto iz zanimanja, ali ste morda že ocenili, kakšna bo povezava med vse večjim številom prebivalstva in vplivom tega pojava na podnebne spremembe. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Kris Dejlis. Hvala lepa, gospod predsednik. Če se navežem na to, kar je povedal Richard Zeber. Imate kakšen odziv na predlog komisije? Zdi se, kot da imamo tu nek nakupovalni seznam, kaj vse je treba storiti, če želimo izpolniti cilje. Okay, a few questions okay. and we get your answers. Torej, par vprašanj, da slišimo še vaše odgovore. Torej, gospodje in gospa, strinjam se s tem, kar ste povedali o HCF 23. Tudi v senatu so o tem govorili, mi smo pravzaprav zavlačevali z uporabo Montrealskega protokola, ravno zato, da bi postopno odpravili HFC 23. Trenutno se ukvarjamo z umikom HCFC-ja, kajti iz tega nastane potem HFC 23. Stvari torej krčimo, ožimo, če se bomo potem lotili še HFC-ja in ga stlačili nekako v Montrealski protokol, bomo stvari še pospešili. Res je, da bi lahko s postavili dvostranske sklade, na tak način bi pridobili poceni finančna sredstva. Vprašanje pa je, koliko teh sredstev uporabljamo kot offset, koliko jih bomo vzeli ven iz sistema. Kaj pravzaprav počne Montrealski protokol? Montrealski protokol ne generira kreditov, ampak govori o tem, da je treba to postopoma ukiniti. Tu gre pravzaprav bolj za vprašanje politike offseti namreč lahko nekoliko zavlačujejo naš predlog v zvezi s CO2. Potem kolegica iz Španije je spraševala o podnebnih spremembah, da so podnebne spremembe tako velik problem, da so pravzaprav na nek način ohromile ljudi, ki ne želijo več sploh ukrepati. Če bomo razbili podnebne spremembe kot problem na manjše kose, potem bomo lažje zauzeli bolj smotren pristop. In ravno to je storil Montrealski protokol. Če si pogledate, kakšna je zgodovina tega protokola, boste ugotovili, da smo se najprej ukvarjali pred 23 leti s posameznimi elementi, s posameznimi kemikalijami. Potem smo rekli, da bomo oblikovali specifične pogodbe, da se odpravijo kemikalije. Naučili smo se pravzaprav s tem, ko smo izvajali stvari, s tem smo pridobivali izkušnje, ko smo skušali postopno ukiniti določene kemikalije. Seveda bo treba zauzeti še dodatne sektorske pristope, to je zamisel, o kateri bi se bilo vredno bolj podrobno pogovoriti. Zakaj mednarodna skupnost že zaenkrat še ne upoštevati strategije, ko gre za proizvodno in porabo HFC-jev. Otoške države in zvezdne države v Aziji, Mauricius, Filipini in drugi so začeli s to pobudo. Oni so rekli, da danes že doživljajo posledice podnebnih sprememb, da nujno potrebujejo blažilne ukrepe, da ne morejo čakati na to, da se sklene pogodba, da se pogodba ratificira in se potem začne tudi uresničevati. Ukrepati je treba takoj. Tako da so te države tiste, ki so pravzaprav spodbudile tudi severnoameriške države, Kanado, Mehiko in ZDA, ter seveda tudi evropejce in japonce, da so podprli ta njihov predlog. 91 držav je reklo, da moramo najti način, kako se te zadeve lotiti. Ta številka se še povečuje. Tako da se mi zdi, da smo na pravi poti. Minister Rameš v Indiji je pred nekaj tedni dosegal velik napredek, rekel je, da ni nobenega razloga, zakaj Indija ne bi bila vodilna pri postopnem ukinjanju HFC-ja. Vedno več imamo alternativnih možnosti, finančna sredstva so na voljo on je zelo modr politik in upam, da mu bo uspelo izpeljati to, kar si je zastavil. Brik države so tudi pred dvema tednama podpisali izjavo, jo vključili v skupno izjavo o podnebju, rekli so, da morajo preučiti te možnosti. Potem ste me spraševali o jedrski energiji, kolega. Vsaj do zamude bo prišlo pri tem. Lahko bo svet sicer rekel, da bomo še naprej gradili jedrske elektrane, tako kot je to načrtovano, vendar bo zagotovo prišlo do zamud, ker bo treba še enkrat oceniti varnost. V nekaterih državah bodo morda sprejeli odločitev, da to morda ni najbolj smotrna pot, kako naprej. Več milijard dolarjev se bo porabilo za nove jedrske elektrarne. Obstaja pa tudi potencijalna več biljardna škoda, ki bi lahko nastala. Gre za novo paradigmo pravzaprav. Nimamo dostopa do zadostne količine energije, zato moramo poskrbeti za alternativne možnosti, zmanjšati bo treba porabo oziroma bolje porabljati energijo. Pri uporabi fosilnih goriv pa moramo razmisliti o tem, če ne bi morda uvedli obveznih blažilnih ukrepov, tako da bo neto gledano ničelna politika emisij. Kar pomeni, da moramo uporabljati bio ogle, bio maso, potem moramo tudi zajemati in skladiščiti oglik. Vprašanje v zvezi s prebivalstvom ste zastavili. No, pri okoljskih vprašanjih pogosto naletite na vprašanja, nad katerimi pravzaprav visi senca kako se najbolje lotiti tega vprašanja, izobraziti je treba deklice. Strategija človekovih pravic je splošna strategija. Če pa želite na področju razvoja doseči napredek, morate izobraziti dekleta. Kolega je omenil nakupovalni seznam. Kaj bi bilo najbolj smotrno storiti? Evropa bi morala prevzeti vodilno ulogo. Evropa ima neke vrste moralno avtoriteto pri okoljskih vprašanjih. To je moralna avtoriteta, ki jo preostali del sveta nima. ZDA sicer tudi skušajo ukrepati, čeprav imamo trenutno na oblasti konzervativce. Ronald Reagan je že podpiral delo na tem področju. Sedaj imamo montrealski protokol, tako da smo zmerno optimistični. Vedno znova se pojavlja vprašanje finančnih sredstev, donatorske države, tudi evropske države bodo morale še enkrat napolniti ta multilateralni sklad 5 milijard evrov letno, 160 ali 170 letno. No, ta sklad naj bi imel v naslednjih treh letih, se upravičujem, 5 milijard milijard evrov. Verjetno bomo potrebovali še dodatnih 50 odstotkov sredstev, kar pomeni, da bo tona oglika še vedno stala 5 do 10 centov. Kaj še? Mislim, da bi lahko v Evropi razmislili tudi o tem, da bi sami predlagali kakšne spremembe. To ste že storili v preteklosti, enako se lahko zgodi tudi pri Montrealskem protokolu. Tako da se mi zdi, da bi stvari lahko premaknili naprej. Hvala, gospod predsednik. Uh. Najlepša hvala. Kolega je zastavil tudi vprašanje komisiji. Bi pa odgovoril sam na vprašanje, ki ga je zastavil gospod profesor, če smem. Kakšno je moje mnenje o kreditih v več stranskih sporazumih? ljudje morajo dobiti nekje 10 do 12 odstot dobiček na naložbo. Pozabite na kredite. Ali potrebujete sežigalnico? Dobro, bomo plačali do leta 2030 ali kolikor časa pač to potrebujete oziroma kolikor let bo obrat deloval in 10 odstotkov vam bomo zagotovili donosa. Hvala. Uh, Bom še enkrat poskusil, če je morda kdo od komisije tu, če bi kdo od komisije odgovoril na kakšno vprašanje ali se oglasil v zvezi z Montrealskim protokolom. Ne vem, ste se pripravljeni že danes oglasiti za minutko ali dve, če ja, potem je beseda vaša. Um, Hvala, gospod predsednik. Vedno sem pripravljen To bi morala biti moja metoda dela. Seveda skrbno spremljamo razpravo o HFC-ju, tudi v okviru Montrealskega foruma. Verjetno veste, da smo na zadnjem srečanju pogodbenic novembra v Bangkoku prevzeli vodilno vlogo, bili smo zelo proaktivni, podprli smo severnoameriški predlog in predlog Filipinov in Mikronezije, da naj se znižajo HFC-ji oziroma da se naj postopno ukinejo v obdobju približno 20 let. Razprave so bile težavne, glede tega ni nobenega dvoma. Iz Brazilije, iz Indije in Kitajske so vršili velik pritisk. Ob koncu dneva pa smo dosegli zelo malo napredka pri tem vprašanju. Po drugi strani pa, kot ste že sami povedali, je 91 pogodbenic po sestanku podpisalo izjavo, 27 držav članic plus Evropska unija. Za nas je bil to dober izid. 91 držav, kot rečeno, je podpisalo to izjavo. Kam lahko gremo od tu? V Cancunu je indijski minister predlagal, da se organizirajo delavnice skupaj z ZDA in z Evropsko unijo. ZDA je pred nekaj tedni v deli organizirala to vrstno delavnico, še vedno smo v stiku z ministrom v deliju, ogotavljamo, ali bi bilo smiselno organizirati kaj takega tudi v Evropi, še vedno čakamo na njihov odziv. Kmalo bomo organizirali tudi delovno skupino, ki bo pripravila sestanek, ki naj bi potekal avgusta, dejansko pa se bomo tudi novembra srečali s pogodbenicami Montrealskega protokola čakamo pa seveda, kaj bo na dnevnem redu ali bo morda kakšen nov predlog, kako postopno ukiniti HFC-je. Čakamo torej na pogodbenice. Hvala. Chris. Chris? Samo eno kratko dodatno vprašanje. Sem prav slišal, da čakamo pravzaprav na to, da nam bodo povedali, kaj se bo zgodilo. Zakaj pa sami ne sprejmemo pobude? Mr. Owen, why are we not? Gospod Owen, zakaj sami ne sprejmemo pobude? Usporedno poteka še en proces in sicer preoblikovanje uredbe o fluoridnih plinih. Razmišljamo še o tem, katere politične možnosti so najbolj primerne. Ne moremo vnaprej prejudicirati, kakšne bodo razmere na trgu ali kako se bodo končali pogovori o uredbi HFC. Ja, ampak to je ločeno vprašanje. Seveda moramo najprej obravnavati svoje uredbe, vendar ko gre za Montrealski protokol, zakaj ne sprememo sami pobude in jo pač predložimo? I think the reality. Stvarnost je pač taka, da moramo najprej pomesti pred lastnim pragom, pogledati, kaj se dogaja na domači ravni, potem se bomo ukvarjali z mednarodnim kontekstom. Trenutno pa je naša prednostna naloga ta, da preučimo svojo uredbo o HFC-jih, da se pogovorimo o tem, kaj želijo evropski deležniki. Potem bomo preučili različne možnosti, tudi z političnega vidika in se odločili, katera je najbolj primerna. Sam bi rad samo uradno nekaj povedal kadarkoli imamo možnost, ki stane 4 ali 5 centov in možnost, ki pomeni, da moramo plačati 14 ali 15 dolarjev, potem moramo ravnati bolj skrbno in predvsem ukrepati hitreje. Ne moremo čakati, ne moremo se skrivati za posameznimi procesi. Zlasti ne komisarka Hedegard, ki je že ukrepala zelo hitro pri HFC-ih 23 ukrepala, kolikor učinkovito je pač lahko. Vsaj, če si pogledamo, s kakšnimi vprašanji se še ukvarjamo. Tako da moramo po mojem mnenju okrepiti svoje dejavnosti in sprejeti pobudo. S tem ne bomo rešili samo planet, ampak bomo tudi privrčevali. Okay, Dobro, mislim, da je bila ta razprava zelo dobra in koristna, vredna truda. Hvala za vsa vprašanja. Hvala lepa še enkrat tudi profesorju Dervudu Zelkeju, ker nas je obiskal v tem odboru. Z razpravo bomo zagotovo še nadaljevali. Analizo pa bomo posredovali tudi ostalim članom odbora in seveda članom parlamenta. Upam, da bomo dosegli kakšen napredek, zato da se zmanjšajo emisije in da se s tem tudi zaščiti in zavaruje okolje. Želim vam seveda vse najboljše, veliko sreče. Hvala lepa še enkrat, profesor Zelke. In no, bodimo še naprej v stiku. Hvala. Ja, Sedaj pa gremo na točko 32 na dnevnem redu izrabljena vozila. Pravzaprav smo pri 31. 31. točki dnevnega reda izvajanje evropske okoljske zakonodaje v državah članicah. Komisija je tukaj na voljo za razpravo o vprašanju o Riču, ki ga je zastavil Richard Zeber. In sicer dajem besedo komisijo in prosim, da odgovori na vprašanje, ki ga je zastavil Richard Zever. Hvala, gospod predsednik. Sem Astra Čumakar, sem vodja enote za kemikalije v GD za okolje. Gospod Zebar je zastavil tri vprašanja, bom skušala odgovoriti na vsa tri. Seveda ne preveč podrobno. Prvo vprašanje, kakšno je trenutno stanje izvajanja uredbe, O tem bi lahko govorila več ur, vendar, če mi dovolite, bi izpostavila samo par ključnih vprašanj. Pomembno je, da je 30. novembra 2010 bil uspešno izpolnjen prvi rok. 24675 registracij smo prejeli v agenciji. Agency has now carried out its completeness check. Sedaj smo opravili test popolnosti 20715 prošen za registracijo je bilo popolnih, približno 4500 primerov pa je takšnih, kjer bomo morali pridobiti dodatne informacije. Datum za registracijo je bil seveda prvi pomemben korak k izvajanju uredbe, je pa to tudi začetek procesa. Še dva roka za registracijo se približujeta, eden že leta 2013, drugi pa leta 2018 za kemikalije, ki jih proizvedemo ali uvozimo v nižjih količinah. To bo za nas seveda zelo pomembno. Naučiti se bomo morali nekaj tudi iz prve registracije. Želimo si, da bi bil ta postopek čim bolj nemoten. Potem sama registracija, tudi to je seveda ključni element pri riču, vendar samo en element pri riču. Uh, Potem je tu še evalvacija, avtorizacija, omejevalni mehanizmi, vse to potem dopolnjuje sliko sistema upravljanja in obvladovanja tveganja. Kar zadeva samo evalvacijo, dva tipa obstajata. Evalvacija doseja, evalvacija sestavine, te evalvacije opravlja agencija sama. To pomeni, da agencija ugotavlja, ali so doseji skladni, ali izpolnjujejo zahteve, ki so zapisane v uredbi REACH, to je proces, ki se je že začel samo za pokušino naj vam povem, da je leta 2010 bilo obravnavanih 151 dosejev, 36 jih je bilo odobrenih, pri ostalih pa smo našli kakšno pomankljivost naprimer v zvezi s kakovostjo ali pa smo prosili za dodatne informacije. Torej, to res ni velika številka, ampak zavedati se morate, da gre za prve registracije, da se morajo vsi še naučiti, kako se zadev lotiti, tako da ne bi smeli preveč posploševati na osnovi teh številk. Potem evalvacija vsebine oziroma snovi. Agencija sodeluje s pristojnimi organi v državah članicah. Predvsem ugotavljamo pri evalvaciji snovi, če so snovi kakorkoli škodljive za zdravje. Sedaj moramo izbrati posamezne snovi in jih vključiti v načrt, akcijski načrt skupnosti, ki bo pravzaprav tema za nadaljne delo. Akcijski načrt bomo sprejeli februarja 2012. Kar zadeva sam sistem avtorizacije, pa ne povem, da je komisija nedavno sprejela tudi sklep o tem, da vključi prvih šest kemikalij na seznamu snovi, ki naj bi jih odobrili. Sedaj seveda upoštevamo tudi priporočilo EKE iz decembra 2010 in bomo vključili še 8 dodatnih kemikalij iz seznama snovi, ki še čakajo na odobritev. Kandidat na, na kandidatnem seznamu je sedaj 46 snovi za odobritev. Komisija je, kot veste, lani sprejela tudi zavezo, da bo sodelovala z državami članicami, zato da doseže cilj in da se vključi še dodatnih 19 snovi snovi na seznam do leta 2012, potem pa želimo izpostaviti tudi vse trenutno znane snovi. Te naj bi potem do leta 2020 vključili na seznam, torej kar precej dela nas še čaka. Potem je agencija začela tudi z javnim posvetovanjem o tem, ali naj se vključi še sedem dodatnih snovi. Augusta bomo opravili dodatna javna posvetovanja. Kar zadeva same omejitve, komisija je podala dva predloga v zvezi z omejitvami, ki temeljite na oceni tveganja, ki je bila upravljena na podlagi predhodno veljavne zakonodaje. Pri Riču gre to za kadmi in akrilamat snovi. Ta dva predloga trenutno preučujemo, Evropski parlament jih tudi trenutno obravnava. Kmalu nameravamo vložiti tudi amandma k prilogi 17, to je omejen seznam, na ta seznam naj bi um, vključili tudi novo klasificirane CMA snovi. To so karcinogeni, mutageni in drugi toksični elementi. Imamo tudi druge predloge za omejitve, ki so jih vložile države članice. Mislim, da je to povzetek tega, kar ravno kar počnemo in povzetek tega, kar se dogaja z Ričem. Gospod Zebr sprašuje tudi, ali bo potrebna revizija uredbe. Naj povem, da je sama uredba Rič takšna, da predvideva več revizij, ki bi jih morali opraviti. To je tudi osnova za sprejemanje odločitev o tem, ali ne se predlaga revizija ali ne. Bolj specifično, tri revizije so predvidene do 1. junija prihodnje leto, torej do 1. junija 2012. Gre za revizijo Evropske agencije za kemikalije. Gre za tako imenovano revizijo podatkov, ki se povezujejo z registracijo snovi, ki jih uvozimo ali jih proizvedemo v količini od 1 do 10 ton. Potem je pa še revizija področja uporabe riča. Tu preučujemo, kakšna je povezava oziroma prekrivanje riča z ostalimi zakonodajnimi akti. To je zelo težavna naloga, kaj v okviru te revizije bomo morali preučiti približno 160 zakonodajnih aktov. Do istega roka, 1. junija 2012, bomo morali objaviti tudi splošno poročilo o svojih izkušnjah z delovanjem Riča. Potem bomo morali preučiti tudi, koliko sredstev smo namenili za oblikovanje in izvajanje alternativnih testnih metod. V poročilo bomo morali vključiti tudi vse pripombe držav članic in EKE v zvezi s pripombami ki so jih unesle v svoje poročilo, tudi v zvezi z izkušnjami, ki jih imajo. Toliko je predvideno zakonodaji, smo pa sprejeli tudi odločitev, da bi morali upraviti širšo revizijo leta 2012. Ne bomo se odzivali samo na te revizije in vam eh, posredovali kriterije za poročanje. Poročali vam bomo tudi o tem, kaj vse smo se naučili pri prvem izvajanju riča. Predvsem bomo skrbeli za to, da se zmanjšajo stroški in upravno breme, ki je nastalo zaradi riča. Vse to nameravamo pripraviti kot svežen do 1. junija 2012. Več tematskih študij smo začeli izvajati. Te tematske študije naj bi prinese dodatne informacije v zvezi s tem procesom. Ko bomo imeli na voljo več informacij, vam jih bomo posredovali. In na podlagi teh informacij bomo sprejeli tudi odločitev, ali naj se opravi revizija ali ne. Takrat bomo morali upoštevati tudi to, da se bo približal že drugi datum za registracijo in eh, oceniti bomo morali tudi to, kakšen bo možen vpliv revizije v tistem trenutku. Če na hitro zaključim, tu je še vprašanje, ali se zdi komisiji potrebno razširiti rič. To vprašanje nam pogosto zastavljate, v tem kontekstu sta pomembni dve zadevi, predvsem se ti dve najbolj pogosto omenjata. Nanomateriali in tako imenovani koktejl efekt kemikali. Pri nanomaterialih je bil Evropski parlament tisti, ki je komisijo prosil, da še enkrat preuči obstoječo zakonodajo skupnosti in da naj vam poročamo še letos. Revizija trenutno poteka. Jasno ste takrat povedali, da naj bo prva revizija boljša. Namreč po vašem mnenju predhodna revizija ni bila najbolj učinkovita, bila je preveč površna, tako da bo ta nova revizija bolj poglobljena in nam bo prinesla tudi dodatne elemente, ki nam bodo pomagali pri sprejemanju odločitev o tem, ali je REACH ustrezno oblikovan za to, da se soočamo z vsemi prihajajočimi izzivi. Kar zadeva koktejl efekt, kot ga imenujemo, gre za to, da je nekdo izpostavljen večjim kemikalijam iz različnih virov, iz različnih delcev. To je seveda situacija, s katero se pogosto soočamo. Nismo izpostavljeni samo eni kemikalijam, ampak večjim kemikalijam, ki skupaj delujejo. Decembra 2019 je svet prosil, da pripravimo poročilo, v katerem bi ocenili, kako in če obstoječa zakonodaja skupnosti spoh obravnava ta problem. Začeli smo tudi z obsežno študijo. Trenutno pravljamo javna posvetovanja, ki bodo prispevala k pripraviti študije. Poročilo bomo posredovali svetu v začetku leta 2012, to pa bo osnova za nadaljne razmišljanje o tem, ali naj opravimo revizijo Riča in Rič razširimo. Hvala lepa. Uh, Gospod Zeberg, želite kaj povedati? Oziroma sam bi imel eno vprašanje. Namreč, ko smo sprejeli uredbo REACH oziroma sistem REACH, je bila ocena, ki smo jo slišali, menda od komisije, če se ne motim, vsekakor pa strani številnih drugih akterjev v industriji, da bo posledica REACH-a izključila kakšnih 2 do 4 tisoč najbolj problematičnih substanc v nekaj letih. Zdaj pa, ko poslušamo te številke, ki ste jih povedali, čeprav seveda morda nimamo natančne številke, koliko substanc je izključenih, se pa sprašujem, ali ne bilo treba tega, to na novo oceniti, oziroma ali sploh veste, kakšne so dejanske številke substanc, ki bodo odšle z trga kot posledica izvajanja eh, te zakonodaje. Hvala. Natančnih številk vam seveda ne morem podati v tem trenutku. Vsekakor pa smo ugotovili, in prav je, da to podarjate, da smo ugotovili nekatera razhajanja med številom substanc, za katere smo predvidevali pri prvem roku za registracijo. Eh, in pa številko, ki je dejansko potem eh, bila razvidna. Ko smo začeli to analizirati skupaj z agencijo, smo ugotovili, da je kar nekaj razlogov za to, eh, kar nekaj razlogov to raz, eh, lahko razloži. Namreč eden od teh je, da podjetja v številnih primerjih Eh, so obravnavali različno, nekatere substance, za katere so menili, da so različno izkazali, pa se je, da so, da so enake kot druge, samo drugače imenovane. In drugič gre za to, da, je, da so metode izračunavanja bile utemeljene na starih predpisih, rič pa je drugačen, tako da na podlagi stare zakonodaje smo ugotavljali, je bilo pač določen način izračunavanja. Po, po riču pa je ta kalkulacija drugačna in sicer tako, da zdaj pogledamo na zadnja tri leta pred rokom prijave in potem vzamemo poprečje iz teh treh let. In če je tu poprečje okoli tisoč ton, potem eh, gre za takšno substanco. Torej, tu je prišlo do nekaterih odstopanj. Tudi prav tako smo se z industrijo pogovarjali in ugotovili, da da je trg z kemijskimi substancami zelo dinamičen, da imamo pač nekatere substance, ki pridejo na trg, potem pa ostanejo na njem samo nekaj let, potem pa spet zginejo. Morda iz trgovskih razlogov ali kakšnih drugih. Eh, in končno, potem smo ugotavljali pa tudi, tako nam je povedala industrija, da nekatere substance so bile že nadomeščene z alternati, z alternativnimi substancami, Eh, za katere pa se jim je zdelo, da ni nujno, da predložijo registracijo, da zahteva registracijo. In tudi to je lahko bil eden od razlogov, zakaj je prišlo do tega manjšega števila. Tu so torej razlike z ocenami, glede na ocene, ampak eh, zelo natančnih številk pa seveda pa ne moremo povedati, niti kaj se bo dejansko dogajalo zelo natančno v zvezi z temi substancami in v zvezi s tem, kar ste vprašali. Hvala lepa, ali želi kdo še kaj povedati? Ne, potem pa pojdimo naprej na naslednje vprašanje. Gre za vprašanje o biodiverziteti, bioraznovrstnosti. Gospa Belje, mislim, da bo gospa Gdešo iz komisije odgovorila na to. Uh, um, torej, gospod Odiskaj iz uh, komisije, Kar se tiče bioraznovrstnosti oziroma tega, teh vprašanj, je treba povedati, da je Evropska unija si zastavila resne cilje glede zmanjševanja, poslavševanja stanja bioraznovrstnosti do leta 2020 in da pač skuša tukaj ukrepati, kolikor se da. Ko govorimo o pticah, direktive za ptice in za habitate, so nekatere stvari tukaj kritične. Zelo težko je doseči te cilje in prihajajoča strategija za bioraznovrstnost, ki naj bi opredelila ukrepe za eh, cilje 2020, o tem tudi govori. Kljub velikemu napredku pri vzpostavljanju Nature 2000 pa imamo še vedno kakšnih 26 tisoč torej območij, ogromna območja, torej, ki so že pokrita, ampak mrežje pa je še treba dopolniti tako na kopnem kot na, kot na vodi. Eh, to toliko bolj velja predvsem za morska območja. Zaradi tega se komisija, eh, eh, zaradi komisija tesno sodeluje z državami članicami, da bi ustrezno zakonsko uredila te zadeve skladno z direktivo Natura 2000. so nekatera posebna območja, ki so pomembna za države članice in tu seveda se izvajajo pomemb, posebni vzdrževalni ukrepi, hkrati pa se skuša zagotoviti pravočasno izvajanje. Je spodbujala izmenjavo znanja, izkušenj, čezmejno izmenjavo, tudi podporo prednostnih nalog, eh, zato da bi se ohranili ti konzervacijski postopki in seveda ustrezni, ustrezno upravljanje. Seveda bo to zahtevalo ustrezna finančna sredstva, finančne instrumente in investicije, zato da bo res ustrezno se upravljalo območje Natura 2000. Ko govorimo o tem, eh, smo, se, smo eh, na tem področju za leto že predvideli nekatere akcije in skušali ugotoviti, kakšni, kakšni bili stroški, pa hkrati tudi ugotoviti, kaj lahko potegnemo iz izkušenj uh, iz preteklosti, da ugotovimo, kako bi lahko izboljšali financiranje Nature 2000 v naslednji finančni perspektivi. Torej, večja podpora financiranju Nature 2000 uh, eh, v okviru obstoječeg, v obstoječem okviru, glede na trenutno gospodarsko situacijo, Zato si želi komisija doseči, da bi ustrezno učinkovito upravljali omrežje, da bi se tudi države članice ustrezno odzivale in ustrezno se odzi uh, ukrepale, kar se tiče financiranja. In končno bo komisija skušala spodbujati tudi, tudi boljše izvajanje zakonodaje, še posebej v zvezi z ocenjevanjem učinkov Nature 2000 skladno seveda z zahtevami iz šestega člena direktive o habitatih. Gre za proaktivno delo z zaključnimi sektorji, da bi ugotovili, kako je treba ukrepati na ustreznih področjih, dobiti tudi sektorske, posamične specifične sektorske politike oziroma smernice, eh, da vidimo, kako ukrepati glede industrije, vse čas pa seveda v okviru Nature 2000. Smernice naj bi eh, dobili tudi za, ključna, za nekatere ključne sektorje, recimo za akvakulturo, za reke in tako naprej. Eh, kjer pa imamo dokaze očitnih kršitev, bo morala komisija sveda eh, izpeljati ustrezne postopke skladno z direktivami in število primerov, ko prihaja do kršitev, eh, direktiva o pticah in o habitatih, je trenutno, torej teh primerov je trenutno zelo veliko. Hvala lepa. Ali imamo morda tukaj še kakšno vprašanje? Ne. Uh, Hvala lepa, komisija. Torej, pojdimo naprej. Naslednje vprašanje je zastavil Chris Davis na izpolnjevanje direktive o habitatih. Mislim, da boste na to tudi odgovorili vi. Um, uh Hvala lepa tu gre za kršitev eh, oziroma za primer kršitve, ki je primer pa je postopek proti Bolgariji. Bolj splošno povedano gre za to, ali. Ali je tu treba upoštevati različne faktorje, eh, ko se pogovarjamo o posameznih državah članicah, tu so nekatere tu je prišlo do izmenjave z Bolgarijo in hkrati je treba analizirati nove informacije, ki so prišle na plan. Dialog z Bolgarijo že poteka med komisijo in ustreznimi uh, organi eh, v Bolgariji, kar se tiče klasificiranih uh, habitatov oziroma uh, področji, ki, se, ki zadevajo direktivo o habitatih in opticah pred kratkim je bolgarska vlada sprejela sklep, torej lani 2010, o razširitvi eh, nekaterih delov Nature 2000 v Bolgariji in skladno s tem so predeli tri nova območja na območju, torej poleg 25, to se je razširilo zdaj, eh, številka pa se je zmanjšala za eno območje in imamo več kot 47 tisoč hektarjev teh območij, kar je precejšen del uh, ozemlja Bolgarije. To, kar, to bo torej dodano na, k naturi 2000 v Bolgariji. In to že pomeni 34 odstotkov, 34 eh, odstotkov uh, ozemlja Bolgarije pa je že pokritega, kar je druga najvišja številka v Evropski uniji. Torej takšno je stanje v Bolgariji, kar pa se tiče. Uh, um, polotoka Kaljakra pa komisija še vedno raziskuje, kako, tam, kako so stvari stojijo glede pritožb na tem območju, eh, predvsem v zvezi z torej, tem polotokom Kaljakra, zato da bi eh, zagotovili, da bomo imeli ustrezno ornitološko zaščito eh, in da se bodo, ta, da se bodo ta vprašanja ustrezno obravnavala. Chris, gospod Davis pravi, pogovarjal sem se z komisijo, tudi v Sloveniji je 37 odstotkov ozemlja pokritega, torej eh, s komisarjem sem se pogovarjal namreč s potočnikom in Bolgarija je druga za Slovenijo. Gre seveda za pomembne ukrepe, ampak ali je pomembno, kolik, kakolično ozemlje je pokrito, eh, če pa se zahteve ne izpolnjujejo? tu imamo zdaj lep preizkusni primer za nekatere okoljske skupine, namreč ali je komisija resna glede svojih zavez, namreč eh, vem, za, za vlade je težko, te stvari seveda so se že zgodile in zelo drago bo eh, se izogniti težavam, ampak v vsakem primeru, tako verjamem, očitno je prišlo do kršitev v zvezi z zahtevami Nature 2000. Torej, bistveno vprašanje tukaj je, ali je ali ima komisija, oprostite, jajca, da bo rešila ta vprašanja, ali pa boste mesec za mesecem, leto za leto se opravičevali in upali, da bodo protestniki pač nekega dne odnehali. Komisija, ali si vi drznete zdaj odgovoriti? Ja, seveda bi imeli oprostite, spet jajca, da bomo šli naprej, ampak eh, stvari so pomenile tudi stališča Evropskega sodišča. Treba bo nam reč dejansko oblikovati zelo močan primer tukaj. Imamo veliko informacij z obeh strani, tudi od bolgarske vlade. To smo dobro, pošteno, eh, podrobno ocenili in seveda stvari so v konfliktu. Ja, lahko rečem nikakor si ne želimo tega prelagati na kasneje. Za nas je zelo pomembno, da se eh, določbe direktiv, ki so tu pletene, da se spoštujejo, da jih spoštuje tudi Bolgarija. In seveda gre tudi za enakovredno obravnavo vseh, vseh držav članic eh, v komisiji. Skratka, za nas je to zelo pomembno. Po drugi strani pa v takšnih primerjih nikoli ni lahko, kot ste že povedali, Eh, gre namreč za vprašanje financiranja, vendar tu se ne skušamo izogniti eh, rešitvi v zvezi z Bolgarijo, ampak skušamo najti čim boljšo rešitev za to, da se bodo določbe izvajale, za to, da, da se bo vse izvajalo tudi na polotoku Kaljakra. Še vedno delamo na tem in se trudimo. I, I Gospod predsedujoči, eh, upam, da ne bom pobral preveč časa zdaj zase, ampak dovolite, da samo še toliko, še nekaj povem. Torej, ko govorimo o kršitvah eh, neustrezne, ozna, neustreznega označevanja, torej te stvari so stare že tri leta, ko govorimo o kaljakri. Slišali ste torej, kaj so povedali oblasti in tako naprej, ampak v zadnjih treh letih, kaj ste storili? Namreč imamo primer kršitve, nekdo si je to verjetno ogledal. Če bi bilo to v Združenem kraljestvu, Natura 2000 v Združenem kraljestvu, bi lahko sam fizično sam bi lahko ugotovil v nekaj tednih, kakšne so stvari. Morda bi moral počakati nekaj mesecev, da bi mi vlada odgovorila. Recimo šest mesecev bi to trajalo, ta izmenjava korespondence. Ampak zakaj pa pri vas traja tri leta in še tri leta bodo in še tri leta potem? Ali ste si postavili kakšen rok za to, da bodo stvari urejene? Well, as I said, our objective is to, to solve the problem and uh, in. Vsekakor je naš cilj, da rešimo to težavo, da ugotovimo, kako se določbe izvajajo tudi v Bolgariji ali pa v Združenem kraljestvu ali v katerikoli drugi državi članice. Ampak stvari niso preproste. Veliko ozem, veliko območij je eh, tam in vse te primere je treba natančno preveriti, ugoceniti učinke, potrebujemo veliko informacij. In tu se moramo zanašati tako na eh, informacije pritožnikov, kot informacije oblasti v Bolgariji. Veliko izmenjave je že bilo opravljene, imeli smo več sestankov. Mislim, da je zadnji svežen informacij od vlade prišel decembra lani. Resnično delamo na tem. Ponovno sestanek imamo v Bulgariji, Bulgariji in tam, prav na samem, eh, na licu, na eh, mestu samem v aprilu, da vidimo, kako in kaj. Vsekakor moramo vse informacije upoštevati in eh, treba je vedeti, da se situacija tudi spreminja in je treba upoštevati vse te koške informacije, vse posamične informacije, da bomo prišli do, do neke uh, ustrezne osnove. Čez nekaj časa uh, Eh, eh, zgodi se lahko, da v teh izmenjavah eh, ugotovimo, da se je situacija med tem že spremenila in tudi to moramo potem upoštevati, ampak vsekakor gre za aktivno deja, delujočo zadevo, ki poteka. Lawyers, kar nekaj odvetnikov se ukvarja s takimi stvarmi eh, nepridobitno. Eh, dajte tako zadevo enemu od takih odvetnikov in morda se bo potem lahko pa, eh, bo nekdo pošteno obogatev. To bi bilo morda koristno tudi za, za evropske račune. Namreč resnično sem presenečen, da stvar kar teče in teče. Tu, tu, tu se igrate s časom, nič ne počnete. Morali bi si zastaviti rok in nam povedati oziroma nam zajamčiti jamčiti, da boste poročali o tej zadevi recimo čez tri mesece. Zato, da se bodo stvari na, premaknile. Ali je komisija pripravljena narediti to in reči, dobro, pridemo čez šest mesecev, pridemo čez šest mesecev in vam bomo povedali, ali je bila stvar rešena ali ne, ali je šla naprej pravno in tako naprej. Ali ste pripravljeni to narediti? To, to well, information as much as we, as we can. Seveda smo pripravljeni priti pred vas čez šest mesecev, ampak eh, ne moremo pa obljubiti v tem trenutku, da eh, se bo takrat že eh, zaključil primer ali da bomo šli za korak naprej. Gre za številne dejavnike, ki so tukaj upleteni, gre za stvari, ki vplivajo, za veliko elementov, ki vplivajo na to, zaradi tega ne moremo. Torej, tudi stališča sodišča je to zelo pomembno. Oprostite, mislim, da stvari niso tako preproste. Tukaj se z vami pač ne morem strinjati. Ne moremo kriti, dati to nekemu odvetniku iti in iti na sodišče. And... Uh, prosil bom komisijo, predložil bom še eno vprašanje in prosil komisijo, ampak rad bi povedal, vem, da gre za zahtevno zadevo. Sej sočustvujem z vami, eh, sočustvujem tudi z bolgarsko vlado, ampak če pogledamo na zaščito Nature 2000 po Evropi, je pač je bilo treba sprejeti, da bo včasih težko in je pač zaradi tega smo sprejeli zakonodajo, zdaj pa jo moramo izvajati. It's, it's, it's... Strinjam se. Dobro je, da smo dobili zdaj vendarle tudi neko zavezo komisije, da bo prišla čez šest mesecev in nam poročala, to je o tem se bomo zagotovo še pogovarjali. Če gremo naprej gre za veliko odlagališče nevarnih odpadkov na močvirskem območju Uelve. Za vprašanje kolega Hasija. Um, well... Hvala. Torej, komisija pravi, da to vprašanje zadeva eh, mnenje, utemeljeno mnenje proti Španiji. Smo tukaj lahko oblikovali Torej, gre za območje mesta Uelve, kjer uh, družba Fertiberija vsako leto odloži 2,5 milijona ton uh, fosforne sadre v močvirje ob obali. Ugotovili smo, da kar nekaj direktiv tam ni upoštevanih v zvezi z odpadki, z industrijskimi odpadki, uh, Eh, in tako naprej, direktiva ITC, IPPC, um, ta družba je tudi, tudi te ne upošteva. Torej, različne določbe se tukaj ne upoštevajo oziroma so kršene. Niso naredili dovolj, da bi zagotovili, torej, da se izvaja oziroma upošteva zakonodaja pri varstvu okolja pri obrazloženem mnenju je Španija eh, omenila več ukrepov. Pravljena je bila diagnoza, var, va, eh, zdravstvena, tehnična diagnoza, skušali smo ugotoviti, kako naj bi obravnavali to situacijo. Ugotovili smo, da je kar nekaj pozitivnih korakov že bilo opravljenih, oziroma naj bi bilo opravljenih na podlagi teh ukrepov in eden od najpomembnejših je izvajanje sodbe sodišča v Španiji in to je bilo izvedeno konec lanskega leta. Kar pa se tiče ocene tveganja, je Španija poudarila, da gre pri tej fosforni sadri uh, za takšno in takšno substanco, uh, ki se je ne more šteti kot nevaren odpadek. Rečeno je bilo tudi, da pa je treba vodo, ki obkroža to fosforno sadro, ustrezno očistiti, da jo je treba uh, ustrezno uh, obravnavati. Hkrati je bilo povedano, da so radiološki, radiološko tveganje, da je tudi zelo omejeno, zelo nizko. Španija bo poročala o rezultatih v naslednjem poročilu o napredku. Španijo, od Španije smo zahtevali, da vsake 3-4 mesece poroča in mislim, da je zadnje poročilo prišlo februarja. Španije, ja, Španija je tudi začela uh, izdajati dovoljenja IPPC vsem upletenim igravcem potem izvajati nekatere ukrepe nadzora in spremljanja. Pomembna zadeva pa je tudi ta, da je Španija ocenila različne učinke fos, uh, uh, odstranjevanja fosforne sadre, namreč ugotovljeno je, bilo, ugotovljeno je bilo, da bi potrebovali deset novih odlagališč za, za to, s čimer je pa povezana so nova vprašanja, namreč zgradnjo teh odlagališč uh, vse to pa bi trajalo 70 let in bi zahtevalo kakšni skoraj 3 milijarde evrov in zaradi tega se je zdelo španski vladi, da je to ne mogoče opraviti. Torej, torej, se bolj zauzemajo za in situ rešitev. Vsi ti, ti načrti naj bi bili izpeljani do leta 2015, do takrat naj bi situacijo torej tukaj rešili. Hkrati je treba povedati tudi, da se je Španija zavezala, da bo sodelovala z vsemi, ude, vsemi udeleženimi stranmi, da bo tudi pojasnila ukrepe, ki jih namerava izvesti, da bo povedala, kako bo spremljala te zadeve, tudi v povezavi z dokumentom Evropskega parlamenta iz maja 2010. Španija torej redno Eh, ob, nas redno obvešča, kako je z izvajanjem teh zadev in kako namerava to izpeljati do konca leta 2015. Komisija bi želela tukaj podariti še naslednje. Odbor za peticije je oktober lani zaključil podobno zadevo v nekem drugem primeru. No. Ali je tu morda še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Ne, potem pa pojdimo naprej na upravljanje vprašanje Evropske okoljske inšpekcije, vprašanje Satu Hasi. Spet vprašanje za vas. Thank you. <clears throat> Um, the commission Uh, of environment. Komisija je jasno, kako pomembna je Evropska okoljska inšpekcija. Gre za bistveno telo pri izvajanju zakonodaje na področju okolja razlike v, inšpekciji, v inšpekcijskih pregledih po državah članicah eh, zahtevajo, da imamo neko usklajeno delovanje na ravni Evropske unije. Vendar pa je treba povdariti, da je zakonodajni okvir tukaj za inšpekcije, za okoljske inšpekcije bistveno boljši, izbil, bil bistveno izboljšan v zadnjih letih in danes imamo priporočila iz leta 2001, ki govorijo o minimalnih merilih na tem področju, poleg tega pa imamo različne določbe v sektorski zakonodaji. Sektorski pristop tukaj k okoljskim inšpekcijam omogoča prilagajanje posamičnim primerom, posameznim obratom in tako naprej. In komisija je tukaj spodbudila uh, oblikovanje posebnih zahtev v različnih uh, Eh, doko, zakonodajnih dokumentih. Eh, te stvari so zdaj že vključene v nekatere direktive, v direktivo recimo o eh, shranjevanju oglika, direktivo, ki se tiče ozona, ozo, laboratorijskih živalih in v direktivo o industrijskih emisijah. Še ena zadeva tukaj je tudi sodelovanje komisije z nacionalnimi inšpekcijskimi službami. Tu si seveda želimo izboljšati tudi sodelovanje z inšpektorati po državah članicah in eh, izboljšati, eh, torej spodbujati boljšo koordinacijo med temi službami. Zato smo vzpostavili tudi Evropsko mrežo za izvajanje okoljske eh, zakonodaje Impel, Eh, tu imamo različne dejavnosti, ki potekajo, izmenjavo med komisijo in inšpektorati, vse to poteka torej na evropski ravni, imamo skupni odbor, seminar skupnega odbora, ki je bil lani konec leta eh, v zvezi z izboljšanjem dela inšpekcij po celotni uniji, še posebej zato, še posebej stališča novega inšpekcijskega režima na področju preprečevanja industrijskega onesnaževanja. Impel je zelo pomemben za komisijo in bo še pomembnejši v prihodnje. Toda, kljub vsemu povedanemu, kljub tem obstoječim sektorskim eh, zakonodajnim rešitvam, kljub sodelovanju z nacionalnimi inšpektorati, pa je kakovost in raven inšpekcij eh, zelo različna po posameznih državah članicah informacije se izmenjavajo, eh, ozaveščamo javnost, eh, to se organizira po državah članicah in v zadnjih letih so bile stvari organizirane tako, da so pokazale, da še vedno obstaja veliko problemov po državah članicah. Recimo slab nadzor, slabo imanje vzorcev, ni ustreznega kanzonovanja in tako naprej in tako naprej. Takšna situacija seveda ni zadovoljiva cilji, kar se tiče zdravja, okolja, stališča evropske zakonodaje, se ne dosegajo in potem so tu še veliki učinki, ekonomski, socialni in tako naprej, ki pa se ne morejo izkoristiti uh, zaradi takšnega stanja stvari. Govorimo tu tudi seveda o pošteni konkurenčnosti, o inovacijah in tako naprej. Vse to je prizadeto. Zakonodajni okvir je trenutno predmet notranje preverbe v komisiji, ugotovili smo, da moramo stvari okrepiti, inšpekcijske sisteme seveda, in ta postopek preverjanja razmišlja o različnih možnostih, kar se tiče politike eh, na področju okoljske inšpekcije ali spremembo priporočil ali spremembo minimalnih kriterijev ali eh, eh, spremembo zakonodaje v horizontalno zakonodajno dokumentacijo in tako naprej. Tu govorimo tudi o razvoju eh, smernic, o oblikovanju novih smernic, o različni kombinaciji teh možnosti in tako naprej. O tem razmišljanju, sektorsko gledano, imamo predloge za nove direktive oziroma izboljšanje direktive na tem področju z konkretnimi merili in bolj strogimi standardi za inšpekcije. In vendar, stališča skup, celotnega pristopa pa je treba sistem dodatno razviti, oblikovati, izboljšati, zato da bodo te stvari odražene tudi v okoljski zakonodaji, o kateri se trenutno pogovarjamo v komisiji. To naj bi bilo sprejeto do konca tega leta in ta inštrument naj bi tudi izboljšal izvajanje uh, zakonodaje na evropski ravni, tako strani komisije kot strani držav članic, torej okoljska zakonodaja naj bi bila bolje izvajana na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšno dodatno vprašanje? Kres? Not, really so no, ni ravno dodatno vprašanje. Satu Hasi je v svojih vprašanjih izpostavila ključne točke in se strinjam z njo ni treba, da se ravno na tem sestanku podajo ustrezni odgovori, zato ker je to na vse zadnje vprašanje, s katerim se ukvarja sodišče. Predstavnik komisije je že govoril o minimalnih inšpekcijskih pregledih. Priporočilo smo v tem odboru glasovali že leta 1999-2000. Predlagali smo, da se to priporočilo preoblikuje v direktivo. Ni nam uspelo tega doseči. Zato se mi zdi, bi se morala komisija vrniti nazaj na ta predlog. Resnično, iskreno potrebujemo minimalne okoljske inšpekcije. Najlepša hvala. Komisiji še par vprašanj imamo, vendar ker članov ni tu, bomo ta vprašanja obravnavali drugič. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Izrabljena vozila. Chris Davis. Če ne nasprotuješ, bi predstavniku komisije dali najprej besedo v zvezi s tem. Thank you, Mr. Chairman. My name is Julio García Burgues. Sem Julio García, vodja enote za upravljanje z odpadki v GDNV morda se me spomnite, kaj ti do nedavno sem počel to, kar danes opravlja kolega Odesko, ki deluje v pravnem oddelku našega generalnega direktorata za okolje. Seveda pozdravljamo prizadevanje Evropskega parlamenta za to, da se izboljša direktiva o izrabljenih vozilih. Imamo tudi študijo, v kateri se omenjajo nacionalne prakse v zakonodajni okvir in priporočila v zvezi z najboljšimi praksami z področja izrabljenih vozil. Ta direktiva se je izkazala za uspešno na številnih področjih. Privedla je to znižanja avtomobilskih nesreč, izboljšala je je področje nadzora nad eh, škodljivimi snovmi, ki prihajajo iz avtomobilov, zmanjšala je tudi število avtomobilov, ki jih vozniki postijo ob cesti na mesto na odpadu. Eh, Vendar kot je parlament že izpostavil v svoji študiji, obstaja še kar nekaj težav. O teh težavah smo se pogovarjali tudi z vašim odborom in sicer lani, ko smo obravnavali ustno vprašanje, ki ga je zastavil kolega Davis. Težav z implementacijo se moramo redno lotevati, zato da bomo vsi imeli čim več koristi od te direktive o izrabljenih vozilih. Situacija takšna, kot je, ni v celoti zadovoljiva. Tako Evropski parlament kot komisija sta izpostavila dejstvo, da obstaja neenakost oziroma razkol med državami članicami, ko gre za izrabljena vozila in ko gre za certifikate o uničenju, ki jih izdajo nacionalni organi. To pomeni, da številna izrabljena vozila niso primerno prijavljena. Pogosto ne vemo, kje se nahajajo to vrstna izrabljena vozila verjetno do te težave prihaja zaradi slabega nadzora nad postopkom registracije v državah članicah. Delno je problem tudi v tem, da se izrabljena vozila izvajajo kot rabljena vozila izven Evropske unije. Lani smo v tem odboru imeli razpravo, v kateri smo že predstavili statistične podatke za leto 2008, ki kažejo na to, da so se razmere v državah članicah izboljšale na tem področju. Z analizo novih podatkov, ki so jo države članice predložile, še nismo zaključili. Predhodne analize, ki smo jih opravili pa kažejo na to, da je napredek prepočasen. Še vedno obstaja določen delež izrabljenih vozil, za katere ne vemo, kje se nahajajo. To so vozila, ki jih nismo reciklirali v obratih, ki imajo za to dovoljenje skladno z direktivo. O izrabljenih vozilih niso bil, niti niso bile ta vozila zakonito izvožena v drugo državo. Sprejeli smo kar nekaj ukrepov, zato da bi se lotili tega vprašanja. Komisija je preučila nacionalne zakonodaje, sprožila je kar nekaj postopkov zoper, zaradi kršenja zoper države članice, ki niso uspešno prenesle direktive o izrabljenih vozilih. Devet, odstot, devet primerov še vedno poteka. V veliki večini primerov je šlo za tožbo zaradi neustreznega prenosa direktive in zaradi neustreznega izdajanja certifikatov o uničenju vozila. Kar nekaj je, kot rečeno, primerov zaradi neustreznega izvajanja direktive. Z državami članicami smo stopili tudi v stik. Komisija je sprejela določeno pobudo, ki je prinesla določene rezultate. V Združenem kraljestvu je sistem registracije vozil doživel spremembo, uskladili so ga z določbami iz te direktive. Druga zadeva. Lani smo se lotili izboljšave kakovosti statističnih podatkov o izrabljenih vozilih. Imamo tudi smernice za skupno poročanje, ki smo jih objavili aprila. Te smernice državam članicam nalagajo, da poročajo o številu izrabljenih vozil na nacionalnem trgu. Od držav članic od držav članic zahtevamo, da nam posredujejo natančne številke o tem, koliko je neregistriranih vozil, koliko je registriranih vozil. Mi se zanašamo na podatke o registriranih vozilih. To so vozila, ki jih ne opredeljujemo kot izrabljena vozila. Trenutno ugotavljamo, kako bi bilo možno situacijo izboljšati. Ukvarjamo se tudi z metodologijo poročanja. Le to je treba spremeniti, zato da bi lahko bolje pojasnili, kaj se pravzaprav dogaja s temi vozili. Kot sem že rekel, izrabljena vozila so eden od večjih problemov, s katerimi se moramo ukvarjati. Pripravljamo tudi smernice za pošiljanje izrabljenih vozil. Želimo prepovedati izvod izrabljenih vozil kot rabljenih vozil v tretjo državo. Zato sprejemamo specifične določbe. Te specifične določbe bomo tudi vključili v predlagane smernice. Usporedno pa pripravljamo tudi zakonodajni predlog, s katerim bi okrepili inšpekcijske zahteve v državah članicah skladno z uredbo o. pošiljanjem odpadkov. Z direktivo o izrabljenih vozilih imamo kar nekaj izkušenj, ampak predvsem se v tem trenutku sredotočamo na čim boljše uresničevanje te direktive. Naše zmogljivosti so na evropski ravni sicer omejene, verjetno pa veste, da trenutno preučujemo različne možnosti, med drugim tudi to, da bi vzpostavili posebno agencijo, ki bi se ukvarjala z izvajanjem zakonodaje za odpadke. Gospod predsedujoči, bistvenega pomena je, da se začne direktivo o izrabljenih vozilih bolje izvajati, le tako bomo bili bolj učinkoviti. Parlamentu se zahvaljujemo za podporo na tem področju, namreč pomembno je, da se direktiva o izrabljenih vozilih začne ustrezno izvajati. To bi moral biti tudi eden od ključnih ciljev držav članic. Hvala. Kris, še kakšno vprašanje, pripomba? Da, hvala predsedujoči. No, malo zgodovine. To je ena od prvih direktiv, s katero sem se ukvarjal. Poročevalec je bil Karl Heinz Ferenc, to je bilo, mislim, da še preden sem jim izvoljen leta 98, se pa spominjam glasovanja leta 2000. To je zelo dober zakonodajni akt načeloma, zakonodajni akt, ki se loteva problema 14 milijonov vozil, ki se jih letno odloži nekje ob cestah. Ta direktiva je prispevala k razvoju ekodizajna, k večjemu številu recikliranih vozil, kot je rekel že predstavnik komisije. Gre za evropski ukrep. Proizvajalci so takrat grozili, da bodo preselili proizvodnjo obrat v tretjo državo, če boste sprejeli to zakonodajo, ker ta zakonodaja nalaga odgovornost proizvajalcu. Proizvajalce je zelo skrbila ta odgovornost proizvajalcev, ampak te njihove bojazni so se izkazale za popolnoma nerelevantne in kolikor sam vem, proizvajalci niso imeli nobenih težav s tem zakonodajnim aktom. Takrat pa so trdili, da bo ta zakonodajni akt uničil avtomobilsko industrijo v Evropi, ampak saj vedno zganjajo hrup in vikin krik. Kot je rekel že predstavnik komisije, situacija ni v celoti zadovoljiva. Parlament je pripravil analizo situacije, tudi določena priporočila. Vesel sem, da je komisija ta naš predlog preučila. Eden od problemov pa je, da na milijone avtomobilov enostavno izgine. Na podlagi statističnih podatkov nekateri izmed teh vozil najdejo pot v tujino, nekatera vozila enostavno izginajo, nekatera vozila pa ne sledijo poti, za katero bi predvidevali, da, jo, da jih bodo sledili. Mnoga vozila izvozijo. To so pravzaprav vozila, ki bi morala ležati na odlagališču odpadkov, ne pa da se še vedno ljudje z njimi vozijo po cestah. Še par drugih vprašanj. Komisija je omenila, da kar nekaj držav članic ne izvaja te direktive na ustrezen način. Prenos direktive je torej neuspešen. Hvala lepa komisiji za vso pomoč pri delovanju v Združenem kraljestvu. Pri nas je v zakonodaji dolgo časa obstajala vrzel, ki smo jo sedaj zapolnili. Tudi v moji državi se je zakonodaja slabo prenesla v nacionalno zakonodajo. Mislim, da je po statističnih podatkih sodež bilo kar milijon vozil odloženih nekje na dvoriščih posameznikov. Torej, slab prenos direktive, drugi problem. Podatke se zbira na različen način, različno se jih hrani statistični podatki, zato torej niso primerljivi na evropski ravni. Tretjič, nezakonito pošiljanje teh avtomobilov. Četrtič, ključna zahteva direktive ni, da se vozilo reciklira, temveč, da se odpravijo vsa onesnaževala, da ta vozila ne bodo končala potem v rekah. To se navezuje seveda tudi na vprašanje minimalnih okoljskih inšpekcij, kako se le te izvajajo. V številnih državah članicah spoh ne vemo, kakšna je situacija na tem področju. V nekaterih državah, ne vemo še v katerih, bo verjetno prišlo do kritičnih situacij. Zadevo vsakor, vsekakor spremljamo. Ne vem pa, ali nam bo uspelo spremljati sam proces recikliranja, ali dejansko dosegamo cilje z področja recikliranja. Vemo, da če bomo imeli dokaze, bomo lahko predložili tudi številke, vendar vemo tudi, da ogromno avtomobilo enostavno izgine samo še eno vprašanje za komisijo in sicer davki. Ali je bilo podano kakršnokoli priporočilo v teh smernicah? V nekaterih državah, če prav razumem, plačaš cestni davek ali davek na vozilo, kako želite, dokler seveda ne prineseš certifikata o uničenju vozila. S tem se resnično spodbuja lastnike vozil, da vozila uničijo skladno z zakonodajo. Zanima me, če kaj v zvezi s tem omenjenega v vaših smernicah. Kolikor vem, pripravljate smernice, kar pozdravljam. Mislim, da boste organizirali kar nekaj konferenc, na katerih boste države članice spodbudili naj se pogledajo zakonodaje, vendar ste se obrnili tudi na nas. Rekli ste parlamenti, še naprej pritiskajte. Z veseljem bi to storili. Zakonodaja je že deset let v veljavi. Nima smisla zakonodajo sedaj preoblikovati, kajti to bo trajalo več let. Zanima me, kaj bi po vašem mnenju morali še storiti, zato da bi bolj pritisnili na komisijo. Morda je to, kot da bi prosil nekoga, da sam sebe ustrelil koleno. Ali pa da sami naredijo zanko, s katero ga bomo potem obesili. No, zanima me, kako bi lahko mi prispevali k temu, da se zakonodaja bolje izvaja, kako lahko povečamo ta pritisk. Če nekdo ima vprašanje? Ja, Čisto hitro, najlepša hvala za to študijo. Glede na to, koliko zakonodaj imamo na tem področju o odpadkih, glede na obseg te zakonodaje v EU, se mi zdi, da je direktiva o izrabljenih vozilih tista, ki se najbolje izvaja. Prav gotovo obstajajo težave, ilegalni transport v tretje države, vendar je vprašanje, ali lahko s pomočjo te direktive rešimo to vrstne probleme. Sam nisem prepričan. Opozoril bi na to, da ko gre za težke kovine in uporabo težkih kovin v uh, industriji, vidimo, da s pomočjo te direktive smo odstranili te težke kovine um, iz tega področja in jih imamo samo še tam, kjer kaj drugega ni mogoče. In zato, ko berem to študijo, bi vprašal komisijo. Sedaj oblikujemo zakon oziroma ga revidiramo in kaj lahko storiti, da bi rešili še obstoječe probleme. Verjetno boste na to odgovorili, ko sedaj berem to študijo, čisto na hitro sem jo prebral. Mislim, da uh, ne kaže na tiste večje uh, okoljske. Uh, tokove odpadkov, ki so dosti bolj eh, pomembni in ki še obstajajo. Imamo torej uspešno zakonodajo, imamo manjše težave za implementacijo te zakonodajo. Želim povdariti tudi, kar je dejal kolega Davis, v nekaterih državah to res dobro deluje, v drugih državah članicah pa je delovanje te direktive nekoliko slabše. In mislim, da so tudi kazni zadnjih let eh, bile pozitivne. Komisija. Thank you. Najlepša hvala. Kako bi nam lahko Evropski parlament pomagal? študija o izrabljenih vozilih, ki ste jo sami opravili, je bila za komisijo zelo koristna. Ključna ugotovitev v študiji za nas ni presenetljiva. Uh, in order to help us uh, pomembno je, da nam pomagate pri naših pobudah z področja izvajanja, da nam pomagate pri osveščanju o tem, kje se še pojavljajo zakonodajne vrzeli. Ta direktiva je kot veste ena od pomembnejših zakonodajnih aktov. Izvajanje te direktive je zelo pomembno, ne samo z vidika zaščite okolja, temveč tudi za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili v zvezi z eh, viri in učinkovitostjo virov. Parlament lahko stori tudi kar nekaj konkretnih stvari. Parlament sedaj izvaja svoje institucionalne pravice in pristojnosti. Upam, da bomo do konca leta pripravili tudi predlog za to, da se ukrepi določba o inšpekcijah, o odpadkih. Potem je tu še vprašanje rabljenih vozil. Bistvenega pomena pa je, da zagotovimo čim boljše izvajanje te direktive. Omenili ste tudi možnost prenovitve direktive o izrabljenih vozilih. za nas je trenutno prednostna naloga ta, da se zagotovi čim boljše uresničevanje te direktive. Med državami članicami obstajajo precejšnje razlike v izvajanju direktive, v uspešnosti držav. Države članice, ki nekoliko zaostajajo, bi morali prisiliti, da začnejo izvajati više standarde. Je pa res, da smo dosegli kar nekaj napredka pri posredovanju informacij o tem, kakšne so trenutne razmere, kaj se dogaja v posameznih državah članicah. Še vedno določenih informacij nimamo, Mislim pa, da je slika sedaj veliko bolj popolna, kot je bila še pred nekaj časa. Hvala, še kakšno dodatno vprašanje, Kris? Ja, se imate prav, če pogledate zakonodajo o električnih odpadkih, nikjer nismo sto odstotno uspešni. Ponekod je ta uspešnost še precej oddaljena od sto odstotne uspešnosti, tako da je ta direktiva verjetno ena od boljših direktiv. Obstajajo pa ogromne razlike med državami članicami. Nekatere so izjemno uspešne, druge relativno neuspešne. Gre za klasično filozofsko vprašanje za, v zvezi z upravljanjem. Problem pri tej zakonodaji je, da včasih ne vemo, kaj pravzaprav štejemo. Ali smo 50 odstotkov cilje izpolnili, ali smo izpolnili 100 odstotkov cilja, ker ne vemo, kolikšen je ta cilj. Ali se je vozila resnično uničuje tako, kot je to treba. Komisija težko pridobi statistične podatke. Nekateri vozila izvažajo, drugi jih odlagajo na odpad vsaka posamezna država članica bi morala izpolniti sebi lastne specifične kriterije. Samo tako bi lahko ugotovili, ali se zakonodaja ustrezno izvaja in ali obstaja še kakšne pomagljivosti. Komisija bi odgovorili. Simply, uh, uh to that, uh... Naj povem samo to, da je to pravzaprav naš cilj. Želimo si začrtati bolj jasno sliko o tem, kaj se dogaja v državah članicah. Mislim, da se že približujemo temu cilju. Hvala. Uh, Hvala. Mislim, da je to vse v zvezi s to točko na dnevnem redu. Sedaj pa revizija strategije Unije za živo srebro. Komisija, izvolite. Yes, good afternoon, uh, Mr. Dobar dan, gospod predsedujoči. Sem Christopher Allen, ki danes zastopam komisijo. Decembra 2010 smo sprejeli sporočilo 2010-723 o reviziji strategije Unije za živo srebro. Gre za revizijo strategije, ki jo je komisija sprejela leta 2005. Parlament je sprejel resolucijo v zvezi s to revizijo oziroma strategijo. Strategija se nanaša na interne politike in na globalne politike v zvezi z živim srebrom. Mi smo vzeli pravzaprav vlogo pionirja na mednarodni ravni. Na mednarodni ravni so bile takrat stvari še veliko bolj omejene, kot so danes. Pet let po sprejemu strategije smo začeli z izvajanjem revizije. Ugotavljamo, da je bil dosežen precejšen napredek. Vseh 20 ukrepov, ki smo jih navedli v tej strategiji, smo izvedli ali pa smo tik na tem, da jih dokončno izvedemo. Naj spostavim predvsem tri zakonodajne akte, ki smo jih sprejeli od leta 2005 in ki so pravzaprav del teh rezultatov. Direktiva, ki smo jo sprejeli leta 2007 o omejitvah na področju trženja nekaterih merilnih naprav, ki vsebojo živo srebro. To smo odpravili, oziroma to nam je omogočilo, da smo odpravili kar nekaj proizvodov z trga, naprimer termometre, ki vsebujejo živo srebro. Leta 2008 smo sprejeli uredbo o prepovedi izvoza živega srebra in o varnem shranjevanju živega srebra. S tem smo mednarodni skupnosti poslali zelo jasno sporočilo. Prepoved izvoza je začela veljati pred nekaj dnevi. Leta 2010 pa smo potem sprejeli novo direktivo o industrijskih emisijah ta direktiva pravi, da moramo uporabljati najboljšo tehnologijo za nadzor emisij in ta najboljša tehnologija bo pravzaprav referenčna točka pri določenju emisij, kar se potem povezuje tudi z dovoljenji. Komisija bo kmalo sprejela posebno sporočilo za posamezne sektore, tudi za emisije živega srebra, za kloralkalno industrijo in tako naprej. Ko bodo ti sklepi enkrat sprejeti strani komisije, bodo države članice imele štiri leta za to, da preučijo dovoljenje posameznih obratov. S tem bomo okrepili BIT in EU zakonodajo. S tem bomo tudi prispevali k zmanjšanju živega srebra v Evropski uniji. Približno 20 ukrepov se predvideva v strategiji, ne bom se jih podrobno lotil. Bi pa rad povdaril eno zelo pomembno zadevo. Delovanje Evropske unije na, Evropski, na mednarodni ravni je opredeljena predvsem z odločitvijo UNEP sveta iz februarja 2009, da se skliče pogajalski odbor za sprejetje zavezujočega pravnega instrumenta. Evropska unija bo s tem lahko prispevala postopnemu ukinjanju živega srebra. Države bodo na mednarodni ravni tudi odpravile preseške živega srebra, ki ga imajo. To je ključnega pomena pri strategiji za živo srebro. Pomembno je tudi to, da se je pogajalski proces že začel. Evropska unija mora sedaj svoja prizadevanja, svoje vire osredotočiti predvsem na pogajanja. Proces naj bi se po naših predvidevanjih zaključil zgodaj leta 2014. To priložnost bi izkoristil še zato, da vas obvestim o pismu komisije predsedniku vašega odbora. V tem pismu se omenja tudi poročilo o drugem zasedanju mednarodnih pogajanj. Ta drugi krok je potekal v začetku letošnjega leta. Ti mednarodni dogodki so, kot sem povedal, nekaj, kar pozdravljamo, vendar nas to ne bi smelo odvrniti od tega, da dosežemo napredek tudi na evropski ravni. Naj na hitro predstavim tri pomembne ukrepe, ki bodo prispevali k izvajanju te strategije. Agencija za kemikalije je prevzela vodilno vlogo pri upravljanju ocene posameznih možnosti v zvezi s tem, da bi naložili dodatne omejitve pri trženju opreme in merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro. S tem bi odpravili precejšnje količine živega srebra strga. To je dopolnilni ukrep predhodni uredbi, ki sem jo že omenil in s katero smo prepovedali opremo, ki se jo uporablja v gospodinstvih. Drugi pomembni ukrep se nanaša na opredelitev okoljskih kriterijev za varno shranjevanje živega srebra. Komisija namerava sprejeti te ukrepe še pred poletjem šlo pa bo za izvedbeni akt. Uredba za živo srebro iz leta 2015 bi postala izvedbeni akt. Ti kriteriji bodo veljali za začasno shranjevanje živega srebra, dodatno delo pa bo treba upraviti na področju stalnega shranjevanja živega srebra tudi pod zemljo. Tretji ukrep. Trenutno ocenjujemo okoljske vidike amalgamov, ki vsebujajo živo srebro. Potem pa je tu še vprašanje baterij, ki vsebujejo. Potem pa je tu še vprašanje, kaj storiti z živim srebrom, ki bo ostal na trgu v Evropi. Na koncu pa naj to predstavitev zaključim s tem, da je živo srebro res ustrajen onesnaževalec, ki ima dolgo življenjsko dobo. Sicer je dobro, da dosegamo napredek na nacionalni in domači ravni, je pa prav tako pomembno, da tudi na mednarodni ravni dosežemo čim bolj ambiciozno mednarodno pogodbo. Hvala. Thank you. Holger. Ja, danke. Das ist nur eine ganz kurze Rückfrage. Also hvala. Čisto na kratko, hvala za to predstavitev. Zelo pomembno je bilo, kar smo slišali in seveda moramo um, se izogniti vsemu temu, kar ste omenjali, recimo neposrednemu stiku s potrošniki. in kateri so tisti proizvodi, ki jih bomo obravnavali na ravni EU, da bi se izognili tem neposrednim stikom, da živo srebro ne bi prišlo v neposredni stik s potrošniki. To vpliva tudi na podjetja, omenjali ste konkretne proizvode, baterije, amalgame in podobno. In zanima pa me naslednje, živo srebro v svetilih, kako bi se temu izognili kaj ti vemo, da predvsem v gospodinstvih je to zelo razširjeno in poteka zelo obširna študija, ki pa se ukvarja predvsem s tem, kako nevarno je, če žarnica se razbije. In zanima me torej, kako v tem predlogu obravnavate vprašanje živega srebra v svetilih. Komisija, izvolite. Yes, thank you. Hvala lepa. Ko govorimo o vsebini, o količini nevarnih snovi v teh žarnicah, je to stvar direktive o nevarnih snoveh v električnih in elektronskih eh, napravah. Obstaja eh, dogovor, sporazum o preverbi te direktive med parlamentom in komisije. To je bilo sprejeto konec lanskega leta. Obstoječa različica direktive govori o količini živega srebra v teh svetilkah, ki je omejena. In sicer je omejena na 5 mg. In načelo te direktive je, da če obstajajo alternativna sredstva, je potem količina teh nevarnih snovi predmet eh, izjeme oziroma potem pač pride do zmanjšanja ali eh, izničenja takšne količine nevarnih snovi. To je bilo sprijeto na strani komisije in uh, zdaj želimo zmanjšati to dovoljeno količino na 3,5 mg in 2,5 mg decembra 2012. Torej, decembra 2012 na 3,5 in decembra 2012 na 2,5 mg. Ko govorimo o potencijalnih učinkih na zdravje, obstaja mnenje odbora, znanstvenega odbora, ki je povedal, da težko oceni učinke oziroma tveganje, eh, ker ni dovolj ustreznih podatkov za to. Je pa seveda priporočljivo, da gospodinstva, eh, če pride do, da, eh, če pride do razlitja oziroma do loma teh izdelkov, da so zelo previdna in ustrezno ukrepajo. Svet je pred kratkim sprejel sklep o strategiji na tem področju in ta vključuje tudi poziv državam članicam in seveda komisiji, da povečajo ozaveščenost javnosti eh, glede vprašanj v zvezi z živim srebrom. Okay, hvala lepa, upam, da ste vsi zadovoljni, hvala komisiji, zdaj gremo lahko na naslednjo točko dnevnega reda, to pa je vprašanje za ustni odgovor. Uh, gospoda Poka in drugih o pomankljivosti sedanje politike EU o raku debelega črevesja in danke. Zdaj bi dal najprej besedo komisiji, potem pa bo gospod Poc uh, povedal nekaj o tem. Ne vem, če sem prav izgovoril vaše ime oziroma če ste to res vi. Vsekakor besedo ima komisija, izvolite. Hvala lepa. Ja sem Štefan Šrek, prihajam iz Digija Sanko in sem tam odgovoren za te stvari. Ampak ker je šlo za tri vprašanja, eh, imam sabo tudi kolegico Vidal, ki bo potem prevzela eh, od mene besedo za vprašanje številka dve. Jaz go, bom govoril o vprašanjih ena in tri. Kdaj namerava komisija torej objaviti smernice v zvezi z kolorektalnim rakom in tako naprej. Eh, veste, da je prvo izdajo smernic komisija že izdala 1. februarja 2011, torej to je zdaj objavljeno, morda nekoliko pozno, ampak objavljeno je. In uh, seveda gre za zelo zahtevno področje, namreč smernice predstavljajo skupno delo več kot 90 ekspertov iz 32 držav in celoten dokument eh, vsebuje 10 poglavij v 400 strani in več kot 250 priporočil z 750 referencami na znanstvene članke. In eh, samo opis dokazov, to niti ni na voljo v tiskani obliki, namreč eh, to obsega tisoč strani. Vse to kaže, Eh, kakšna je evropska dodana vrednost, če eh, stvari delamo vse države skupaj, ne pa vsaka država posebej. Končno bi rad povedal naslednje. Zelo pomembno je, da so te smernice sestavljali, da smo bili sestavljeni v sodelovanju uh, z agencijo iz Lijona, ki se ukvarja s tem področjem in eh, komisija se tu ni upletala v znanstveno delo, v znanstvene postopke, ki so bili vključeni. Zaradi tega imamo tudi omejen, je imela omejen vpliv na časovni okvir, v katerem se je to oblikovalo. Zdaj pa, če pridemo do prvega vprašanja. Namreč o dodatnih ukrepih, eh, da bi pospešili izvajanje presajalnih pregledov v državah članicah za vse prebivalstvo. Nove smernice govorijo o merilih za najboljše prakse na tem področju in eh, gre za to, da se ustrezno in dovolj zgodaj pridemo do eh, ustrezne obravnave in eh, imamo tukaj, govorimo o FOBT testu, ki zmanjšuje incidenco kolorektalnega raka za 50 odstotkov pri prebivalstvu med 50 in 70 letom. In to pravzaprav pomeni 130 milijonov prebivalcev Evropske unije, dejansko gre za veliko ljudi. Kot ste povedali, je prvo poročilo o izvajanju priporočil sveta pokazalo, da ko govorimo o treh presejalnih programih, da je ravno ta, o katerem zdaj govorimo, za raka debelega črevesa, najmanj, da se manj, najmanj izjava, ampak stvari izvaja, zdaj se stvari razvijajo in število torej presejalnih programov oziroma izvajanje se izboljšuje. Lahko rečemo, da imamo tudi dobre učinke, da eh, v nekaterih državah članicah vsaj so se stvari zelo izboljšale, hkrati pa je treba razumeti, da gre za težke, zapletene procese. Namreč izvajanje po državah, eh, po celotnih državah zahteva koordinirane napore, kar pomeni, da to zahteva tudi deset ali več let. Gre za načrtovanje, za testiranje izvedljivosti, za pilotne te, eh, študije in potem za seveda izvajanje Komisija bi si želela vaše podpore namreč pri prepričevanju držav članic, da uporabljajo zdaj objavljene smernice in si želimo seveda tudi vzpostavitve sodelovanja med vsemi partnerji, ki so tukaj upleteni. Torej, to so bila, bili odgovori na vprašanja 1 in 3, zdaj pa bo Marija odgovorila na vprašanje 2. Eh, Marija Vidal, torej iz ustreznega oddelka za zdravstvene raziskave. V zvezi z vašim tretjim oziroma drugim vprašanjem. Was, the... Res je komisija, eh, ko govorimo o kolorektalnem eh, raku, torej kje ali bo v prihodnih raziskovalnih programih z področja zdravja namenila več pozornosti področju raka debelega črevesa in kakšno bo srednje žarišče. Namreč, kar se tiče dodatnih naporov, in se, govorimo tukaj o sedmem okvirnem programu, zato da bi izboljšali učinkovitost tukaj, ko govorimo torej o diagnozi, patogenezi in drugih zadevah, ki se tičejo tega področja, smo se odločili za en pristop, ki, s katerim želimo priti do, v okviru katerega bomo namenili 285 milijonov evrov za te za to področje, za 180 eh, projektov, z eh, skoraj 2000 laboratoriji, ki bodo v to vključeni, torej in pa 300 milijonov evrov iz sedmega okvirnega programa, kar pomeni kakšnih, eh, naj, pa, naj bi pa pokrilo kakšnih 75 projektov in sicer v obdobju 2007 do 2010 je bilo to upravljeno. ta denar je že bil torej eh, namenjen za sodelovanje na področju kolorektalnega eh, raka, raka debelega črevesa, torej v obdobju 2026. Do 41 milijonov evrov pa je zdaj namenjenih za triletno obdobje v okviru sedmega okvirnega programa. Kar nekaj teh področji zadeva raka debelega črevesa, gre za zgodne diagnosticiranje, za prepoznavanje eh, faktorjev tveganja in tako naprej. Za nove predklinične modele, za različne strategije eh, k pacijentu usmerjenega eh, predpisovanja zdravil, za različne tretmaje, kemoterapijo, kirurške posege in tako naprej. Drugi del pa zadeva uh, ugotavljanje rezistenčnosti na kemoterapijo, na različne druga, druge zadeve na tem področju. In ko govorimo o zdravstvenih programih tukaj za leto 2012, vse to bo objavljeno julija letos in kar nekaj področji je tukaj, ki so zanimiva za raka debelega črevesa gre za personalizirano medicino, za ugotavljanje markerjev in za izvajanje bioloških pristopov na tem področju. Poleg tega, eh, eh, torej rekli smo že, eh, del tega bo objavljen julija 2012, pa tu govorimo še o raziskavah na področju raka debelega črevesa in tukaj bo kar nekaj področji, ki bodo pokrita, naprimer metastaze, vprašanje cepiv, eh, imunoterapevtske strategije in tako naprej. Komisija je tudi del pobude za koordinacijo na globalni ravni v zvezi s tem področjem, namreč eh, tu sodelujemo v mednarodnem konzorciju, gre za pobudo, ki se je začela leta 2008 in ki ima 21 milijonov evrov sredstev, eh, znotraj katere želimo koordinirati nekatere študije mapiranja eh, v zvezi z različnimi vrstami raka, med katerimi tudi z rakom, v zvezi z rakom debelega črevesa. Poleg tega smo aktivni tudi na področju koordinacije raziskav raka, katerih namen je, da bi v evropskih klinikah imeli mrežo eh, centrov za raka. To se je začelo leta, to se tudi začenja v letošnjem letu. Eh, hkrati pa so tu še nekatere pobude, s katerimi želimo oblikovati eh, omrežje nacionalnih programov na posameznih območjih raziskovanja in seveda tu imamo recimo tudi področje eh, registra vrst raka, eh, potem eh, nekatere preverbe eh, najboljših praks. Eh, in eh, pa tudi oblikovanje omrežja nacionalnih programov eh, na področju raka. Vse to se začenja letos, hkrati smo aktivni tudi eh, v pobudi komisije, ki jo je že kolega omenil. Smo eden od štirih eh, eh, stebrov pri koordinaciji raziskav na področju raka. Eden od namenov je, da do leta 2013 zagotovimo koordinacijo vsaj tretjine raziskovalnih programov, to pa, za to pa naj bi šlo milijarda in pol evrov your question on Cannes, how Cannes... prihodnosti, Kot veste, komisija začenja z delom na eh, naslednjem okvirnem programu. Ravno kar smo objavili eh, svoj dokument s pobudo o, strateš o skupnem strateškem okviru, ki je odprta za vse deležnike do 25. maja in seveda bomo zelo veseli, če se bodo vsi zainteresirani oglasili in nam povedali, kaj bi si želeli, želeli katera področja bi želeli, da se dananja davanja ulagamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da uh, je bil res najboljši odgovor, so bile smernice. se pa seveda eh, dobro zavedam, eh, da je zdaj čas za eh, dejanja, ne za, za vprašanja in odgovori. Evropska unija je trenutno sofinancira agencijo v sodelovanju z WHO, torej z Svetovno zdravstveno organizacijo, ampak marca je smo eh, govorili tudi o razvoju Evropske agencije za raka, ki naj bi tudi koordinirala eh, raziskave na področju raka. Torej, to je bil predlog eh, komisarke. Moje vprašanje pa je, ali je komisija pripravljena razmisliti oziroma se pogovarjati ali podpreti takšno pobodo, to bi, pobudo, to bi bilo prvo vprašanje, in pa drugo, ali komisija morda načrtuje, glede na posebne značilnosti raka debelega črevesa, da bo sprejela nekatere ukrepe eh, v prihodnosti, posebej za to področje, recimo neke smernice za presejalne preglede eh, ali morda večjezični priročnik za več držav, torej ki bi bil razdeljen v državah članicah. O koristih eh, presejalnih pregledov in o tem, da je potrebna tukaj preventiva s čimer bi lahko tudi povečali število ljudi, ki bi se podredili podvrgli presejalnim pregledom. Komisija ima še enkrat besedo, izvolite. Yes. Question, Hvala, gospod Pod, za ta vprašanja. Seveda najprej naj povem naslednje. Resnično smo veseli vse politične podpore, ki jo lahko dobimo od vas na, za naše delo, namreč vsekakor nameravamo nadaljevati z delom, ki je nujno in potrebno, namreč vse države članice nimajo eh, prosejalnih pregledov predvidenih, zato bomo morali tukaj še marsikaj postoriti. Kar pa se tiče vaših vprašanj o neki morebitni Evropski agenciji ali inštitutu, ki bi se stalno ukvarjal s koordinacijo dela na področju raziskav raka, ki bi tudi objavljal eh, dokumente v zvezi s tem in tako naprej. No, eh, razumeli boste, da ne morem tukaj dati dokončnega odgovora. Jasno je, da oblikovanje nove agencije pomeni politično vprašanje, zelo ambiciozno politično vprašanje, še posebej glede na trenutno stanje razprav. Vse razumete. Trend danes je seveda prej v zmanjševanje sredstev kot v oblikovanje novih institucij. Ampak pri tem pa zagotovo to ni slaba ideja. Sam osebno bi bil temu naklonjen, sem namreč znanstvenik in še posebej se zavedam dejstva, da če bi imeli Evropsko agencijo, bi to vendarle prineslo nekaj dodane vrednosti eh, v primerjavi s tem, da dajemo stvari eh, v izvajanje mednarodnim agencijam. ECDC recimo je lep primer tega v Stokholmu. Tu se bom ustavil, vsekakor pa še enkrat izražam podporo oziroma naklonjenost takšni ideji. Ampak moja ocena tukaj glede izvedljivosti tega pa pa ni tako zelo optimistična. Kar se tiče drugih idej. Namreč, kako lahko pomagamo, da, bo, da bodo smernice v zvezi z rakom debelega črevesa, da se bodo izvajale čim bolj na široko. Do neke mere moramo biti tukaj potrpežljivi. Kajti povedal sem že, da izvajanje takšnih programov traja najmanj deset let po posameznih državah kjer še ni, tega še niso začeli izvajati. Eno vprašanje je seveda, seveda prevajanje, ampak gre tukaj za 400 strani dokumenta, za 1000 strani referent, torej <laughs> to ne bo lahko prevesti v vse uradne jezike skupnosti. In kot ste rekli, morda bi lahko naredili nek skrajšani priročnik, to bi pa mogoče bilo, o tem bi se lahko, o tem bi lahko premislili. To o tem se bomo pogovorili v komisiji. Kar se tiče obveščanja. Same smernice implicirajo stališča pesejalnih pregledov, namreč, da vsi državljani, ki bi naj bili podvrženi temu, da se jih bo kontaktiralo individualno. In mislim, da je to že dober komunikacijski ukrep. Namreč, če posameznike, eh, če kontaktirate posameznike z pismom ali kakorkoli drugače, je to že in jih povabite, da pridejo na personalni pregled, je to že učinkovito sredstvo. Ali poleg tega potrebujemo še neko evropsko komunikacijsko eh, akcijo, o tem se bi bilo treba pogovoriti v okviru partnerstva za raka. Kajti o tem bodo konec koncev eh, odločale eh, države članice, kot seveda morajo odločati, namreč dejansko so one tiste, ki izvajajo te programe. In veseli smo pa, da seveda imamo tu neko platformo v, partne, v partnerstvu za zraka, na kateri se lahko pogovarjamo. Hvala lepa za vaše vprašanje. Dobro, potem lahko zaključimo s to točko dnevnega reda. Naslednja pa je ustni, vprašanje za ustni odgovor o aspartamu. Kot razumem, imamo tukaj predstavnika de, eh, generalne direkcije Sanko, torej najprej ima besedo spet komisija. Thank you, Mr. Chair, ladies and gentlemen. My name is Michael Flew, I'm working in the... Prihajam iz DG Sanko, ukvarjamo se z pesticidi, z uh, Eh, strpljenimi snovmi in tako naprej. Vprašano je bilo, ali bi komisija pozvala Evropsko agencijo za varnost hrane na upoštevanje novih študij, ne mudamo ponovno razmisliti o svojem mnenju o aspartamu in drugih podobnih ali z njim povezanih kemičnih sladilih in o študijah v zvezi s tem. Najprej naj povem naslednje. Kakšen je kontekst tukaj? Aspartam je umetno sladilo, ki se uporablja recimo v nizkokalorijskih pijačah. v 34 kategorijah prehrane se uporablja v Evropski uniji, je na pozitivnem seznamu, ki je bil najprej oblikovan leta 1994, predtem pa je bil dovoljen tudi skladno z nacionalnimi zakonodajami. Vsi aditivi so predmet eh, dovoljenja strani ustreznih organov za, varst, za varnost hrane. leta 84 je bilo prvič ocenjena, eh, eh, je bil prvič preverjen aspartam, potem še petkrat in na zadnje leta 2009. To je torej naredila Evropska agencija za varnost hrane. Varnost aspartama je bila vsakič potrjena in zato ni prišlo do nobenih sprememb glede njegovega statusa. Ko govorimo o prehranskih dodatkih, je bil nov zakonodajni okvir sprejčen leta 2008 in ta zahteva, da v zvezi z vsemi aditivi, z vsemi dodatki tudi sledili, da je torej vsa, vse te snovi treba znova preveriti. Glede na to, da je bil aspartam že večkrat preverjen, se države članice in komisija, se nam je zdelo, da ni potrebna ponovna celovita ocena, da vsaj to ni uh, visoko na prednostni listi pregledov. Prednost smo dali drugim prehranskim dodatkom, kjer so bile ocene opravljene pred bistveno več časa kot v zvezi z aspartamom. Naj omenim zdaj dve novi študiji, namreč EFSO smo 1. februarja zaprosili za evalvacijo in Eh, vprašali tudi, ali bi ti dve študiji zahtevali dodatne pojasnile v zvezi z Spartamom. EFSA je 28. februarja poslala odgovor, kjer je povedala, da so informacije iz teh študij takšne, da ne dajajo podlage za to, da bi preverjali oziroma postavili pod vprašaj predhodne ocene. In tu je treba podariti, da EFSA Eh, pri tem sodeluje z francosko agencijo ANZES in obe sta prišli do istih zaključkov, ki bodo objavljeni še pa teden. Stvari so bile objavljene na zadnje eh, leta eh, decembra 2010, tudi to je ESA podarila v svojem poročilu. In torej glede na to poročilo z 28. februarja oziroma to sporočilo, bo EFSA uh, proučila ti dve študiji opravljeni strani italijanskega profesorja Sofritija in pa hkrati bodo preverili, kako je z enim od metabolitov, ki izhaja iz uporabe eh, aspartama, namreč metanol, v obe študiji, ne le italijanska, tudi eh, študija danski, danskega znanstvenika Haldersona, govorita o tem. Do leta 2011 naj bi dobili odgovor EFSI-nega panela in ko bomo imeli ta odgovor, ga bo komisija ocenila in ugotovila, ali je potrebno izpeljati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 na panelu, ki smo ga skupaj organizirali na isto temo in predstavniki EFSE in TG Sankota so bili tudi prisotni, tudi različni profesori so bili prisotni, naprimer profesor Aldorson, Razumem, da komisija potrebuje več dodatnih elementov za to, da bi preverila svoje stališče in ga eventuelno spremenila. Sama bi pa imela še dve dodatni pripombi. Torej, priporočeni oziroma dovoljeni dnevni vnos je bil določen na podlagi študij iz leta 70, ki so jih takrat izvedli industrijalci in takrat še ni bilo dobrih praks. Včeraj, ko smo razpravljali o tem vprašanju, so predstavniki EFSA, EFSE priznali, da niso prebrali teh študij in da je, da so vzeli prejšnjo oceno, ki je bila izvedena v ZDA in sicer v preteklosti. Torej, gre za zelo kompleksen problem, ki obstaja sedaj že nekaj let. Ne Komisija trdi, da so bile izvedene ponovne ocene na podlagi študij, drugi akteri trdijo nasprotno in to je problematično. Dejstvo pa je, da je aspartam lahko um, škodljiv za nosojčnice in zarodke. In imamo pa tukaj previdnostni princip. In sama se sprašujem naslednje, ali ne bi bilo nujno, da posredujemo informacije nosečnicam, ki zato, ker se nočejo zrediti med nosečnostjo ali iz drugih razlogov, uživajo aspartam v pijačah ali v jogurtih ali v drugih proizvodih, za katere imamo občutek, da so sladkani, čeprav v resnici niso sladkani zaradi tega. In torej uživajo to snov, poleg tega moramo poštivati tudi um, dovoljeni dnevni odnos, glede tega, katerega obstaja veliko uh, dvomov. Ne vem, koliko jogurtov, koliko slaščic, koliko kozarcev od vrstnih pijač moramo zaužiti, da pridemo do tega dnevnega odnosa, vendar ta količina ni označena na embalažah in tega ne poznamo, nosečnice tega ne poznajo in tako ne morejo vsaj poskušati upoštevati priporočila glede dnevnega odnosa. In zato res uh, prosim, Ne, da bi prepovedali aspartam. Nisem tako skrajna, temveč prosim, da bi vsaj nosečnicam posredovali minimalne informacije o tem, da morajo paziti pri uživanju tistih živil, ki vsebojajo aspartam. To bi bilo izredno pametno in to bi bilo v skladu z previdnostnim načelom. Misija, izvolite. Hvala. Govorili ste o hearingu, ki smo ga imeli včeraj. Včeraj sem že povedal, da, da je torej prišlo mnenje EFSE, konec, da ga bomo dobili konec marca in da bomo kot komisija zdaj ne bomo stvari prepustili samo EFSI, torej da bo naslednjih 8 mesecev razmišljala o teh študijah, ampak sem povedal, da bomo tudi mi skupaj z strokovnjaki iz držav članic preverili, kako je s tem, oni so namreč zelo pomembni za nas, da si bomo tudi mi torej ogledali in da bomo proučili, kako je s to izjavo EFSE. Tega še nismo storili. Pri tem bomo ugotovili, ali moramo v tem času sprejeti kakršne koli ukrepe, kot ste, ki ste jih omenili tudi sami. Nekoliko sem skeptičen sicer tukaj, ampak eh, namreč že včeraj sem povedal, da da študije, še posebej ta danska študija o eh, predčasnem porodu pri ženskah, namreč eh, tam ni bilo nikak eh, ugotovljene povezave med aspartamom in tem, ampak da, da, da je to bilo stvar hipoteze, ki pa ni bila potrjena in zaradi tega ni bilo, se niso izkazale potrebe po dodatnih raziskavah. Še vedno sem, sem namreč tukaj soočen s hipotezo. To je, zato je zelo težko tu eh, izpeljati nekatere preventivne ukrepe, če imamo samo hipotezo. Ampak včeraj sem že povedal, to si bomo ogledali, proučili bomo to oceno. V tem trenutku je seveda označevanje ena od možnosti oziroma obveščanje, opozarjanje, ampak eh, v tem trenutku pa hkrati ne morem eh, se zavezati, da bomo to naredili. že parfaitement compris, mais pardonnez-moi. Je... Seveda sem razumela, vendar oprostite mi, absolutno se ne strinjam z vašim gledanjem na preventivno načelo. In tega se lotimo, kadar stvari ne poznamo dobro, kadar jih zelo dobro poznamo in vemo, zakaj gre. Ne govorimo več o previdnostnem načelu. O tem načelu govorimo, kadar obstaja negotovost, nepopolno poznavanje. In sama nisem prepričana, da je ta študija uh, pokazala prave rezultate. Možno je, da jih je in če jih je, potem moramo obvestiti tiste osebe, ki jih to zadeva. To je moja edina prošnja. Naj dodam še samo eno vprašanje en način načela previdnosti, izvajanja načela je, da ljudje, ki si želijo nekaj postaviti na trg, morajo dokazati, da tisto, kar dajo na trg, nima negativnih učinkov, ne pa da moramo mi njim dokazovati, da ima negativne učinke. Eh, lahko, da so tu nekateri tehnični razlogi, zakaj tega zdaj nimamo, ampak morda lahko o tem vendarle nekaj poveste. Oprostite, ampak nisem dobil, nisem slišal vašega zadnjega dela namreč. Torej, breme dokaza naj bi bilo na strani tistega, ki daje izdelek na trg. Je tako? Ja, naprimer, ko smo se pogovarjali o riču, smo imeli, smo govorili o različnih preizkusih, eh, ki so bili zahtevani za to, da se neka substanca dovoli. Torej, dokazno breme je bilo tam pač na določeni strani. Zdaj imamo recimo neko snov in zdi se, da je komisija tista, ki mora zdaj, ali pa nekdo drug, ki mora najti dokaze, da je to slabo. Zakaj ni obratno, zakaj ni proizvajalec tisti, ki bi moral dokazati, da nima negativnih učinkov, zato da bi dobil dovoljenje, da sploh postavi tak izdelek, da ga da na trg. This burden of proof is with one who wants to put. Dokazno breme eh, na strani proizvajalca, s tem se lahko strinjam, ampak snovi, zdaj se pa že ponavljam. Že večkrat so bile te snovi ocenjene na ravni skupnosti, na ravni držav in vsakič se je izkazalo, so ugotovili, znanstvene študije so pokazale, da ni potrebe po reviziji obstoječega stanja, eh, kar se tiče varnostne ocene. Oprostite, kaj pa definicija besede ponovna ocena, reevalvacija, kaj to pomeni? Sama to razumem, da preprosto vzamemo proizvod in da izvedemo študijo, zato da bi videli, ali tista prva evalvacija bila dobra. To je zame reevalvacija. Nekaj študij je dejansko v zadnjih letih bilo izvedenih v aspartamu in te smo si pogledali in vedno znova je bilo rečeno, to ne postavlja pod vprašaj ocene, torej evalvacije. Ali je to reevalvacija? ko sem govoril o reevalvaciji, to pomeni, da vključuje vse nove elemente, ki postanejo dostopni v nekem določenem obdobju. Ne gre za oceno posamičnega vidika, ampak za reevalvacijo celovite podobe, celotne slike, pa naj gre to za aspartano, za karkoli, torej za, za vse v zvezi s tako substancijo, s tako snovjo. Ne kot je tukaj recimo Eh, tukaj, ko govorimo samo o karcinogenosti eh, ali predčasnem porodu ali tako naprej. Ne, da gre za celotno, torej reevalvacija, ko pogledamo celotno sliko in povedal sem že, da je EFSA to zadnjo, na zadnje opravila leta 2009. To je v sporočilu EFSA tudi zapisano. In ta reevalvacija je pokrila vse vidike, vse dokaze iz obdobja 2002 do 2007, če se ne motim. Ampak revalvacija seveda eh, ne vključuje ene same študije. Samo še nekaj za konec. Um, prisluhnila sem vsemu, kar ste povedali. Ne vem, če sem vse razumela. IFSA je včeraj govorila o revalvaciji in, in o prednostnih nalogah in sama, če sem prav razumela, ni bilo takšne revalvacije. Torej, sama nisem razumela isto kot vi in mislim, da se tukaj razhaja v dejstvih. Then... Torej, ali lahko komisija zaključi tukaj, prosim? The floor is yours and then we finish this point beseda je vaša, če lahko še kaj dodate, potem pa bomo končali. Lahko ponovim, kar sem že povedal. Torej, eh, sporočilo EFSE, o njem se bomo pogovorili z strokovnjaki iz držav članic. Razmislili bomo tudi o tem, kar je povedala gospa Lepaž, eh, ali sprejmemo kakšne ukrepe. Ampak, zame je bistveno naslednje potrebuje, rad, želel bi si videti celovito oceno, ki jo je opravila EFSA, ki je išla torej eh, do konca 2011, bo to opravljeno in takrat bomo še enkrat pogledali stvari in takrat bi morda pa morali zahtevati oziroma predvideti predhodno hitrejšo oceno, eh, čeprav danes je po prednostnem seznamu ta ni med prednostnimi zadevami, morda bi takrat videli, ali bomo stvari izpeljali prej kot je zdaj predvideno. Hvala lepa. S tem smo pri koncu te točke, pri koncu današnjega dnevnega reda. Naslednji, naslednja seja je 11. in 12. aprila. Hvala lepa in nasvidenje.